Euh, Prva točka, prijeli ste dnevni red, tako da je sprejet. Druga točka, sporočila, kot običajno je naš sestanek prenašan po internetu. Ne pozabite na to, ko se boste oglasili. In drugo sporočilo, vaših dosjejih imate sporočilo sekretarjata glede izmenjave mnen s socialnimi in nevladnimi organizacijami in s partnerji. Preučujemo dosje o FS, Evropskem socialnem skladu in na tem sestanku bomo preučili drugi del. Tretja točka. Vrnili se bomo na predloge sprememb uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti in uredbe o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uredbe. Gre za pomembno besedilo, pri katerem bomo preučili predloge sprememb. 24 jih je, toliko je bilo vloženih predlogov. Glede poročila gospoda Karbnoja, Karbnoha, ki je sam uložil ducat predlogov. Gospod poročevalec, besedo imate. Vem, da vsi poročevalci v senci niso tu. Upam, da bodo politični uradniki storili vse, da bodo tu, ko se bo treba oglasiti. Sedaj pa je gospod Karbnoh, prosim. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ehm. Hvala, predsedujoča. Rad bi vas spomnil, da imamo 24 predlogov sprememb, v katerem bomo glasovali jutri. Prejel sem informacijo, da kar zadeva 4 ali 5 predlogov sprememb, da so bili ti umaknjeni. Tako da smo se znašli v situaciji, v kateri bom predlagal le to, da bomo glasovali proti dvema predlogoma. Tu gre za predloga podpredsednika Tomasa Mana. Kar zadeva vse preostale predloge sprememb, bodo ti deležne podpore. Gospod Mans je vložil le jezikovne predloge sprememb, tako da ga prosim naj razmisli o tem, da bi omaknil te predloge, če je to možno. In potem bom lahko mirne vesti podprl vse druge predloge sprememb. Hvala za vašo pomoč. Hvala, predsedujoča. Poročevalec spremlja razpravo na svetu zelo pozorno. Če poročevalec parlamenta nima nič proti temu, da bi imeli na seznamu le 27. predlog spremembe, ne vem, če ta omakne ali ne, pri 27. predlogu imamo minus kot skupina, ampak to je umaknjeno. Dobro. Potem pa imamo plus pri vsakem predlogu iz naše strani. Hvala lepa. Um, Gospod Ovir. Prosite, gospa Ovir. Hvala, predsedujoča. Sem tiskovna predstavnica Aldeja pri tem. Hvala poročevalcu za tako hitro in natančno delo. iz tega lahko črpamo na vdih, da bi vsi storili, kar moramo storiti. Uredba mora biti sprejeta in to bo nova uredba. Včeraj smo v Aldeju to obravnavali, naša skupina se strinja s tem, kar smo pravkar slišali, glede teh predlogov sprememb, ki jih ne bomo podprli. Glede preostalega pa lahko rečem, da je to skladno s tem, kar smo obravnavali na svetu. Kar zadeva jezikovno vprašanje, tu ni nič spornega. Nekaterim je všeč modro, drugim rdeče, ampak včasih sta obe barvi v redu. Tako da podpiramo to uredbo. Jutri bomo to podprli z glasovanjem. Hvala. Gospod Tomas Mann. Hvala, predsedujoča. Dragi Milan. Ponavadi imava vedno iste ideje. Tokrat si me prosil, da omaknem predloge spremembe, kar zadeva 29. predlog spremembe. Tukaj se mi zdi, da imamo nekaj jezikovnih vprašanj, ki niso tako zelo jasna. Če si pogledaš. Moj prejšnji sem bil 17 in 18, gospe Štajndruk, se mi zdi, da sta ti, ta, ti dve spremembi enake. Če sprejmeš prerasembe jute, mojega pa ne, sta si zelo podobna, torej ne vem, kakšno je tvoje stališče glede predloga spremembe 18. Ali si tudi juto že zavrnil? Ne še. Milan, nam lahko podaš kaj več pojasnil. In uh, ponavadi se strinjava glede vprašanj zaposlenih. To je dobro. Gospod Serkas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko krat smo že razpravljali o tem vprašanju, kot gospod Kabrnoh ve, smo zelo zadovoljni s trjenim delom in poročilom. Predloge spremembe naših poslancev so vključeni v tem poročilu. In kot vidim na seznamu glasovanja, bo presnil 18 brezpredmeten in tudi drugi predlogi, ki so identični. Zaradi tega smo zelo zadovoljni, kajti s tem rešimo dve vprašanji in to vprašanje je povezano z zaposlenimi v eh, aeronautični industriji. in mislimo, da je pravna varnost in zahteve zaposlenih seveda vprašanje, ki je popolnoma zadovoljeno. In zato podjetje ne bo iskalo rešitev, ki bi zmanjšali socialno varnost naših zaposlenih. Podprli bomo predloge srednjega gospoda Kabrnoha in skušali doseči skupaj s svetom in komisijo, da bomo v prvi obravnavi sprejeli to pomembno zakonodajno delo. Hvala. Euh, Predstavniki komisije, želite besedo? Ja, eh, ja hvala predsedujoča. Kot smo že povedali na zadnjem sestanku, smo zelo hvaležni za to zelo hitro delo. Strinjamo se tudi s tem upanjem, da bomo dosegli dogovore že po prvi obravnavi. To je zelo pomembno za zadevne državljane, ki so prizadeti zaradi te uredbe, ki se spreminja. Hvala. Hvala lepa. Oprostite. Ja, tudi vi. Très bien. Alors, monsieur Thomas. Gospod Tomas. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, da ste mi dovolili, da še enkrat spregovorim. Govoril sem z kolegico Juto Steinruck. 18. preosvojenje je omaknila. Če primerjam moj predlog s 16. potem eh, ne vidim nobenih težav, ker sta si zelo podobna gre za nekaj zelo podobnega, kar si predlagal tudi sam. Zaradi tega sem želel še enkrat govor in še drugo stališče glede predloga sem je 29. Predlog sem je 28 je zelo podoben, če zraven piše spreto ali brezpometen, potem sem čisto zadovoljen jih ne, seveda jih ne bom omaknil, vendar pa, če dobim zagotovilo z tvoje strani, potem sem zadovoljen. Najlepša hvala, da sem še enkrat smel spregovoriti. Zelo dobro, če sem prav razumela, ne umikate predlogo, ampak menite, da bodo brezpredmetni, če bodo sprejeti predlogi poročevalca, kar pomeni, da bodo vaši predlogi manj oddaljeni od besedela kot tisti poročevalca. Potem pa bomo šli po vrstnem redu na seznamo za glasovanje. Gospod poračevalec, prosim, da sklenete to razpravo. No, mislim, da bomo na plenarnem zasedanju morali imeti razpravo, ki bo temeljita. Komisija bo tam in če bo poračevalec omenjal notranje stvari, notranje pogajanja s poročevalcem v senci. Nihče to ne bo videl, o čem bodo potekala pogajanja. Gre za zakonodajo, ki je lahko po vsebini zaskrbljujoča. In mislim, da bi bilo dobro, če bi v tem ali onem trenutku nekdo vsem kolegom obrazložil, kako je s temi pogajanji, kakšni so glavni izzivi, kakšni so bili glavni vidiki pogajanj. Pogajanja ne bodo potekala na plenarnem zasedanju, ampak poročevalec ali lahko za konec poveste, katere so bile glavne točke v pogajanjih s svetom. Prav gotovo je prišlo do majhnih tren. Kako vsi razume ta pogajanja, kje so vsi na koncu. Prosite, ker je žogica zopet na vaši strani igriš, ampak v luči preglednosti je bolje, da rečemo to, kot pa da rečemo, prišlo je do dogovora s poročevalcem in to je to. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě velice rád. Musím... Hvala, predsedujoča. Ja, zadovoljstvom lahko rečem, da se ni spremenilo nič pomembnega v predlogu, odkar smo to prvič obravnavali v tem odboru. Lahko le ponovim to, kar sem povedal takrat. Vloženi predlogi sprememb sodijo tri teme. Najprej imamo opredelitev meril in sicer, če nekatere osebe ne upravljajo znatnega dela dejavnosti v eni sami državi, ampak v različnih državah članicah teh primerjih to postane zapleteno. Oseba lahko živi v eni državi in dela v drugi državi ali pa ta oseba lahko dela v različnih državah in živi v posebno drugačni državi ali v eni izmed teh držav. V našem predlogu imamo jasne opredelitve, kaj storiti v različnih primerjih. To velja še zlasti za čezmejne delavce. Potem še eno področje in sicer tu gre za natančno opredelitev kraja delovanja registriranega sedeža podjetja. Če gre za delavce v letalskem sektorju, težko je bilo reči, kje bi takšen registriran urad ali sedež podjetja bil za takšne, ki delajo v letalski industriji. Zato smo se strinjali, glede tega, kako to razume tudi svet. In sicer gre za merila, ki temelijo na domu. To pomeni, da gre za kraj ali letališče, kjer nekdo, ki je zaposlen v letalskem podjetju, pristane ali gre za letališče, z katerega najpogosteje leti, ker je blizu doma. In tretje merilo, o katerem želim spregovoriti, tu gre za prispevke za brezposelnost, za čezmejne delavce, torej za tiste, ki delajo v drugi državi. Ampak tu gre le za samo zaposlene. Različne države članice imajo različno zakonodajo, ki velja za tiste, ki so samo zaposleni v eni državi in tam zaključijo delo in se potem vrnejo državo, v kateri prebivajo. Potem imamo tu tudi vprašanje, katere prispevke za presposobnost dobijo ali sploh dobijo kakšne prispevke v nekaterih državah, v Belgiji, Španiji, Franciji, na Cipru, v Latviji, na Portugalskem, v Združenem kraljestvu in nekaterih drugih državah. Ni nobene scheme, ki bi poskrbela za brezposobnost samozaposlenih, ampak V nekaterih državah pa takšni sistemi obstajajo, tako da smo obravnavali to temo, predlagali smo rešitve za dve leti in potem bomo to revidirali in videli, če to deluje tudi v praksi. Srečali smo se s predstavniki predsedstva večkrat, srečali smo se s poročevalci v senci, pojasnili smo različne stvari, Ta zakonodaja je precej tehnična in zato smo zelo zadovoljni, ker smo s sodelovanjem sekretarijata odbora lahko pripravili predlog, ki je upam, da takšen, da ga bodo vsi podprli. Hvala. Ja, res je, to je tehnična zakonodaja, ampak za časa našega srečanja z lasti z danskim predsedstvom smo videli, da so v zadju izzivi glede kakovosti socialne zakonodaje, ki bi bila sprejeta. In razprave z enimi in drugimi res omogoča to, da lahko dosežemo te rezultate. Nekaj pa mi pravi, da je to predvsej pozitivno, kajti to je deležno velike podpore. Dobro, glede tega izhodišča. Lahko rečem, da bomo jutri imeli glasovanje, kar nam bo omogočilo, da bomo na plenarnem zasedanju aprila lahko danskemu predsedstvu posredovali, da lahko to potrdimo že za časa njihovega predsedovanja, če bo vse potekalo, kot je predvideno. Smo pri četrti točki na dnevnem redu. Predajem besedo poročevalki gospe Ines Zuber, ki bo preučila kompromisne predloge sprememb o njenem poročilu o Evropskem letu državljanom. To bo leto 2013 in ne leto 2014 to bo de, leto, ko bomo imeli volitve v parlamentu. Prosim, gospa poročevalka. Uh, in glasom. Às, às nossas, uh, ao nosso eh, relatório, nós, à nossa opinião, nós uh, portanto, recebemos numa primeira fase muitas. Torej, glede našega mnenja. Uh, Lahko povem kot prvo, da smo projevi več kot 90 predlogov sprememb. Po razpravi o področju porabe in po drugih razpravah smo ostali pri enajstih predlogih sprememb ki bogatijo uredbo zaradi tega, ker povdarjajo pomembnost boja proti diskriminaciji in državljanstvu še posebej, ko gre za najbolj renljive osebe. Predlogi povdarjajo pravice državljanov v državah članicah, ki jih je treba zaščititi, še posebej, ko gre za pravice državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državah članicah Evropske unije. In še eno vprašanje, ki je zelo pomembno pri kompromisu in to je, da mora pojem prostega gibanja veljati brez kakršnekoli diskriminacije na področju zaposlovanja in da tega ne izrabljamo za to, da zaposlimo poceni delovno silo. Rada bi se zahvalila vsem sodelavcev iz političnih skupin za opravljeno delo in bi se rada zahvalila tudi predstavnikom sekretarjata tega odbora za pomoč. Hvala. Gospod Stanbek. Najlepša hvala. Tukaj nadomeščam našo kolegico Cipel in bi se rada zahvalila poročevalki za kompromis in za to, da smo lahko podprli to poročilo brez kakršnih koli zadržkov. Mi smo želeli podpreti to potrebo po zašiti vseh pravic, ne glede na to, katere narodnosti so državljani. Tudi zahteve po večjih pravicah sindikatov in zaposlenih je vprašanje, ki ga podpiramo. Moja kolegica Birgit Cipel meni, da je škoda, da nekatere vprašanja niso poglobljena, kot bi si želela. Bolje bi bilo, da bi še poudarjali in eh, ciljno informirali najbolj ranljive in izključene skupine, tudi problematika Romov in napotenih delavcev ni specifično obravnavamo obravnava. Če ne, pa drugače lahko podpremo v naši skupini poročilo in se še enkrat zahvaljujem za dobro sodelovanje. Hvala, gospod Beker. Tudi sam bi se rad zahvalil gospe Zuber za opravljeno delo. Delo je bilo odlično opravljeno. gre za temo evropskega državljanstva in pa tudi udeležbe samih državljanov. Ta tema je zelo kompleksna. Poleg tega je zelo profesionalno eh, rešila nekatera kočljiva vprašanja. sprejeli smo 12 kompromisov, zato bi se še enkrat rad zahvalil za zelo dobro delo. Kajti komuniciranje z državljani je nekaj najbolj pomembnega in prednostnega pomena, kajti mi moramo informirati naše državljane o pravicah in priložnostih, ki jih imajo, o tem pa nažalost ne vedo dovolj. Najlepša hvala. Eh, Markin. Gospa Markin, potem pa gospa Papadopolo. Hvala zelo na kratko glede te teme. Hvala pročevalki za odlično sodelovanje. Delali smo skupaj, na koncu smo dosegli dogovor. Slišali smo odlične ideje, to smo lahko podprli. To je gotovo proaktivno poročilo tu lahko zagotovimo to, da se državljani res zaveda svojih pravic in mislim, da bo to dobra priložnost za to, kot so povedali prejšnji govorci, za to, da bodo lahko državljani Evropske unije bolje razumeli nekatere prednosti tega, da so sploh državljani v EU. Še enkrat, zelo dobro delo poročevalka in kot sem rekla, mislim, da smo dosegli dobre razumne kompromise. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Papadopolo, potem McIntyre. Gospa Papadopolo. Hvala, predsedujoča. Čestitke poročevalki za to mnenje. Sem poročevalka odbora Libe in pravzaprav, kar zadeva večino predlogov spremem, so ti skladni z mojimi predlogi, ključno s tem, kar imamo tu. Ampak omenila bi nekaj. Kot veste, bo prihodnje leto 20. obletnica tega, da smo leta 93 v Maastrici pogodbi omenili evropsko državljanstvo. Takrat je parlament izglasoval resolucijo 15. decembra. Leta 2010 smo glasovali o temeljnih pravicah v Evropski uniji in takrat so uporabili izraz državljanstvo na mesto državljani. Tako da mislim, da bi se morali spremeniti naslov poročila. Torej, namesto, da je to Evropsko leto državljanov, bi morali imeti Evropsko leto državljanstva. Mislim, da je to nekaj pomembnega, kajti obravnavali smo potrebo potem, da je treba povečati ozaveščenost evropskih državljanov, da bodo vedeli, zakaj gre pri tem evropskem državljanstvu. Želimo vključiti vse te pravice, pravico do prostega pretoka v drugih državah, zato da se lahko dela brez diskriminacije, ampak tu so tudi številne druge pravice, pravice, ki izhajajo iz tega evropskega državljanstva, prijazno vas prosim, da to upoštevate in prosim, da podprete to idejo o spremembi naslova. Še nekaj, kar bi rada omenila. Proračun, ki je namenjen letošnjemu letu, znaša le en milijon. V primerjavi 27 milijoni ali s 5 milijoni za druga evropska leta. Torej, proračun je zelo omejen in tudi, če imamo najboljše poročile, najboljša mnenja, če nimamo denarja, ne moremo izvesti pravilnih dejavnosti, da bi ozaveščali 500 milijonov evropskih državljanov o pravicah in o verah, ki obstajajo in tudi o vseh drugih obveznostih, ki jih imajo do Evrope. Prosim, da ne pozabite na ta vidik. Hvala. Uh, madam, uh... Gospa McIntyre. Hvala, predsedujoča. Ja, vidim, da nekateri menijo, da milijon ni dovolj. Ampak sprašujem se, kako je s časovnico in kako je s primernostjo tega predloga. Če si pogledamo gospodarske težave v Evropski uniji, potem lahko pomislimo na Grčijo, ki trpi zaradi varčevalnih ukrepov, na Portugalsko, kakšno raven brezposobnosti imajo tam. In če bodo ljudje menili, da je to povsem nepomembno, da tu ne gre za priznavanje realnosti državljane Evropi danes. Potem, če si pogledamo celoto, menim, da ne bi smeli porabiti denarja sploh o takšni vrsti tem sedaj v zdajšnjih trenutkih. Ampak glede na to, da bomo porabili nekaj denarja za to, mislim, da bomo tu zamudili nekatere priložnosti. Zakaj sem žalostna? Nekateri so to že slišali prej. Govorimo o pravicah. Ampak tu ne govorimo o odgovornostih. Pravice in odgovornosti sta dve plati iste medalje. Če želite biti državljan, morate razumeti svoje odgovornosti kot tudi svoje pravice. In to je povsem zgrešeno v tem poročilu. Tudi odboru Libe velja enako. Prav tako menim, da smo zamudili veliko priložnost da bi delali skupaj z državami članicami. Večina meni, da so državljani nekatere države, ampak to še preden, če sploh čutijo, da so državljani Evropske unije. Ampak kaj je pomembno? Pomembno je spodbuditi državljanstvo. Če se recimo čutim državljanka Združenega kraljestva ali se čutim državljanka katerekoli države, je državljanstvo nekaj, kar je treba spodbuditi. In delati bi morali z državami članicami, spodbujati bi morali aktivno udeležbo v državljanstvu, zato da prevzemam odgovornosti. In občutek imam, da kar zadeva to celotno poročilo, ki prihaja iz komisije, glede na odzive, ki smo jih videli, mislim, da je to zamujena priložnost. Uh, Hvala gospod Mann je dal te slabe ideje, gospod Bekar se ponovno oglaša pri tem doseju. Gospod Bekar, prosim, drugič, potem pa gospod Tomas Mann. Gospod Bekar sedaj. Eh, um ja, prostite, prosim za razumevanje. Kratek komentar bi želel podati. Ugotovili smo, da je tu nekaj težav zaradi prevoda tega dokumenta. Ugotovil sem, da je prišlo do težav tudi v nekaterih drugih dokumentih in mogoče bi morali to pokomentirati in priti zadevi do dna. To je obžalovanja vredno za te, ki delajo na tem dokumentu. Hvala, gospod Tomas Mann. Hvala, predsedujoča. Ja, mislim, da smo tu videli dober primer tega, kako lahko pravimo dobro delo v parlamentu. Slišali smo mnenje poročevalce v senci. Tu smo videli dobre primere tega, kako delamo tu. Gospod Bekar je vložil veliko predlogov spremem pri tem poročilu. Slišali smo vprašanje o tem, kako lahko dobimo več informacij. Za državljane večina verjetno sprašuje, ali se bo to prenašalo po internetu, tako da se lahko državljani kadarkoli vključijo in poslušajo, kako je z delom parlamentu. Kadarkoli obiščam šole, povem dijakom, kliknite na internetu in pogledajte, kako je s tem, preden pridete v parlament in nas obiščete. Tako da to je sporočilo, ki bi moralo iziti iz tega. To je bil zelo dober primer. Pročevalci v senci so delali skupaj, zauzeli so različna stališča, ampak kljub temu so dosegli kompromis s pročevalcem. Ne gre samo za to, da to lahko sprejmejo, ampak to lahko tudi podprejo. In rad bi omenil tudi to, kar je povedal gospod Bekar. Omenil je pravice in obveznosti. Številni državljani sploh ne vedo, kakšne pravice imajo. Kako potem lahko dobite nekaj na evropski ravni, kako imate lahko evropsko denarno vrednost, kako lahko ustvarimo evropski javni diskurs če večina državljanov sploh ne ve, kakšne pravice ima. To moramo bolje sporočiti. In sporočilo, ki ga bomo poslali naprej, mora biti dobro razumljeno. In to mora biti razumno za državljane. Tako da potrebujemo razumen kompromis, da bi to dosegli. Če slišimo, da je bilo veliko predlogov sprememb, če nam bo uspelo to združiti v koristen konsens, tudi če gre za milijon. Če bomo to pravilno uporabili, bomo naslednjič lahko prosili za več denarja. Rekli bomo, denar smo učinkovito porabili in stvari so delovale. Mislim, da bo to dobra pot naprej. Hvala za to lekcijo o državljanstvu v živo, sedaj pa na kratko pročeval o tej razpravi. Obrigada, senhor presidente. Um, queria... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila vsem prispevkom. Rada bi podarila, da državljanstvo ni vse. Pomembna je vsebina. Ni dovolj, da se gomu, samo govorimo o državljanih in o državljanstvu. Strinjamo se v tem, da je najpomembnejša vsebina in tisto, kar leži za temi besedami. Glede pomembnosti informiranja imamo kompromisne amandmaje in v teh povdarjamo ravno to, da imamo ranljive skupine, kjer imamo pravice, ki veljajo za te skupine v državah šlencah, vendar pa teh pravic ne uživajo zaradi tega, ker jim primankuje znanja, niti ne vedo, kako lahko koristijo te pravice. Zato moramo biti proaktivni in moramo identificirati najranljivejše skupine in jih neposredno informirati. Digitalni mediji so tam, vendar pa niso ti mediji edini, ki jih moramo uporabljati. Hvala. Uh, Hvala. Glede predloga gospe Papadopolo, mislim, da boste lahko v odboru spremenili naslov, sami ste vložili predlog spremembe tega, kar nismo imeli prej. Mislim, da tu ne bo ugovorov v tem odboru, zato da bi dali pravice do dediščine Filipa Gonzalesa. On je bil tisti, ki je to unesel v evropsko razpravo. Glasovali bomo o mnenje jutri, kar vam bo omogočilo, da boste v odboru Libe lahko obravnavali naše prispevke. Smo pri peti točki na dnevnem redu. Gospa Arkin, prosim, da preučite predloge spremem glede predloga mnenja o priznavanju in spodbujanju čezmenih prostovoljnih dejavnosti v Evropski uniji. Gospa vračevalka, prosim, da predstavite kompromisne predloge sprememb. Um, Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Zdi se mi, da večina predlogov sprememb zelo izboljša naše mnenje. Govorimo o kompromisnem predlogu, kjer prostovoljno delo ne sme nadomeščati plačano delo. Ta kompromisni amadma E je zelo dober, ker vsebuje to vprašanje. Imamo pa amadma F, kjer govorimo o tem, da moramo komisijo prositi za podporne pobude. Želimo, da bi torej dobili sodelovanje v teh predlogih. Potem imamo amadmah in tukaj pozivamo komisijo, da stori vse, kar lahko zače z mejne projekte in pozivamo tudi države članice, da storijo vse, kar lahko v državah. Potem pa imamo kompromise, imamo I, kjer govorimo o čezmejni mreži prostovoljstva, ki bi ga ustanovili. Govorimo o novih kontaktnih stikih, ki jih je treba uvesti, kjer še ne obstajajo. Tudi s tem bi izboljšali besedilo. In še dve pripombi o posameznih predlogih sprememb nekatere ne morem sprejeti zaradi različnih razlogov, kot tudi nekatere druge zaradi tega, ker so že pokriti s kompromisnimi predlogi. Sprejeli bomo dva predloga z ustnimi amandmaji in še druge predloge spremen, ki jih bom omenila čisto na kratko. Presnem je 49 in 40, kjer eh, govorimo o Evropskem potnem listu znanja. Tega ne moremo sprejeti zaradi tega, ker tega še nimamo. Čakamo na predlog komisije glede tega, In nekateri predlogi spremen govorijo, da bi potem ta potni list spremenili v evropsko izkaznico za prostovoljstvo. Potem imam predzname številka 59, ki ga ne morem sprejeti zaradi tega, ker tukaj predlagamo ustanovitev evropske ga telesa za prostovoljstvo. To že imamo, zaradi tega tukaj ne morem tega sprejeti. To bi bilo vse. Če ima še kdo kakšen predlog, kakšno pripombo, sem seveda odprta. Najlepša hvala vsem, ker ste mi vlajšali delo. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gonzoli. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Naj se zahvalim gospe Harkin eh, za pripravljenost, ki jo je izkazala ob uh, usklajevanju. Uh, predlogov sprememb. Jutri bomo zaprosili uh, za uh, glas, s katerim naj priznamo ulogo prostovoljstva. Skoraj 100 milijonov evropskih državljanov vsako leto je se udeleženih v prostovoljne dejavnosti. Dej, prostovoljstvo eh, dejansko izraža temeljne vrednote, na katerih temelji Evropa, demokracija, državljanstvo, svoboda. To so vrednote, katerih pomen smo vedno poudarjali in poudarjamo tudi v tem poročilu. Leto 2011 leto, Evropsko leto prostovoljstva se je zaključilo z zelo pozitivnim eh, rezultatom in je omogočilo komisiji, da potegne zaključke iz eh, torej, tega področja in kako to prispeva k celotni evropski družbi. V mnenju je zapisano, kako prostovoljne dejavnosti neposredno prispevajo k temeljnim eh, ciljem evropske politike, kot je socialna vključevanje, izobraževanje, razvoj sposobnosti in veščin in spodbojanje državljanstva kljub temu pa še danes ne obstaja jasni pravni okvir za prostovoljne dejavnosti in za pristojnosti znanje in znanja, ki jih prostovoljci pridobijo, niso v zadostni meri priznane. Zato si moramo prizadevati, da presežemo eh, te eh, ovire. Eh, moja skupina podpira vseh deset kompromisnih predlogov sprememb, tako kot je bilo dogovorjeno z pripravljalko mnenja, ki je to ravno kar povedala. Predložila bom dva ustna manjmaja v zvezi z predlogoma 32 in 36. Upamo, da naše pozitivno mnenje o celotnem poročilu, pa še da bo lahko prispevalo, imamo nekaj, nekaj dvomov v zvezi z nekaterimi opaskami kolegov. Nesoglasno soglašamo s kritikami eh, v zvezi z Evropskim potnim listom eh, znanjim veščin in podpiramo odločno predlog Evropske komisije za to, da so vsa znanja, ki se pridobijo z prostovoljnimi dejavnostmi, so lahko eh, zajete v sam potni list. Samo tako in v to sem popolnoma prepričana, samo tako bomo zagotovili čezmejno priznavanje osebnih izkušenj in tako omogočili vsem državljanom da a, eh, ima svojo evidenco o znanjih in veščinah, ki jih je pridobil skozi prostovoljstvo. Zahvaljujem se še enkrat poročevalki. To je vse. Hvala. Eh, Gospa Jakonsari, najlepša hvala. Gospa Harking je dejala, da je bilo delo lahko. Res je bilo, s tem se strinjamo vendar pa če pomislimo na demografski razvoj in gospodarsko krizo, iz tega lahko sklepamo, da s prostovoljnim delom lahko rešimo del težav. Vendar pa moramo vedeti, da prostovoljno delo ne sme nadomestiti plačenega dela prostovoljni delavci imajo svoje lastne odgovornosti, vendar pa, ko govorimo o pravem delu, moramo vedno zaposliti plačanega zaposlenega, ki je resnično plačan za opravljeno delo. Nikoli ne smemo prostovoljnega dela uporabiti za domiščanje tega. Staranje našega prebivalstva pomeni, da bomo potrebovali več prostovoljcev. Vendar pa moramo zagotoviti, da strokovnjaki skrbijo za ostarile, prostovoljci pa lahko samo pomagajo. Podpiramo kompromisne predloge in mogoče bi bilo dobro, da pogledamo, kako bi lahko tematska leta bila povezana v celoti med seboj. ni namreč dobro, da se posvečamo nekemu problemu samo v obdobju enega leta. Pomembno bi bilo v letošnjem letu, ko govorimo o aktivnem staranju, da govorimo tudi o prostovolnem delu. Prosto gibanje delavcev bo tudi bolj pogosto, če bodo ljudje tudi psihično bolj pripravljeni na to, da spremenijo svoje mnenje o prostovoljstvu. Hvala lepa, okolikor ni drugih prijak besedi, potem bi ponovno predala besedo naši pripravljavki mnenja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko dvoje o potnem listu znanj. To mora vključevati neuradna in uradna znanja in sposobnosti. V predlogu strunja 40 govorimo o tej izkaznici za prostovoljstvo, ki bo predstavljala del potnega lista znanje, znanja in sposobnosti. V letu aktivnega staranja imamo veliko pobud, kot je Comenius ali Evropa za državljane, ki jih lahko še posebej usmerimo v prostovoljce. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki so sodelovali. Merci beaucoup. Donc sur Hvala lepa. V redu, torej na tej podlagi bomo potem glasovali kompromisne predloge sprememb. O tem bomo glasovali jutri, tako da odbor za kulturo bo lahko upošteval naše mnenje. V redu, zdaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, to je točka šest. Eh, na podlagi poročila gospe Steinroko in sicer o programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije. Na tej podlagi bomo izmenjali mnenja z nekaterimi povabljenci, eh, ki jih morda še ni tu v dvorani. Vam predlagam, da prekinemo za nekaj minut in da omogočimo tako govorcem, da se nam pridružijo. Si chacun veut bien rejoindre euh, sa place. Prosila bi vas, da zasedete svoje mesto, tako da bomo lahko nadaljevali zasedanje. redu, prosimo tudi goste, da zasedejo svoja mesta, tako da bomo lahko začeli z to predstavitvijo. Gre za a, velik obsežen svežen v pogajanjih v okviru letnega a, sporazuma o finančnih perspektivah, e, torej je večletni finančni okvir. E, gre za pomembno besedilo, v zvezi s katerim a, eh, se mora naš odbor izreči in eh, s pomočjo kolegice Jute Steinruck, poročevalke, bomo pripravili torej ustrezno poročilo v zvezi s programom Evropske unije za socialne spremembe in inovacije. Predlagala bi, da naj najprej damo besedo naši poročevalki, na to pa bo vsak izmed gostov eh, bo lahko spregovoril za približno 10 minut in eh, zato, da izrazijo svoja stališča, svoja gledanja, ne mudoma pa predam besedo gospe poročevalki. Izvolite. Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, da ste nam dali priložnost za prvo izmenjavo mnen z vsemi zainteresirani ki bi jim rada izrekla dobrodošlico. Prepričana sem, da bomo v današnji izmenjavi mnen dobili še veliko zelo dobrih idej za poročilo, ki ga bomo prevedli naslednji teden. Dvakrat sem se srečala tudi s poročevalci v Senci, zato mislim, da smo. Skupaj že lahko stopili po skupni poti. Zelo sem vesela, da se poročevalci v senci strinjajo. Sama sem predlog večkrat prebrala. Še vedno mi primankuje dodane vrednosti in v teh treh programih. Imamo različne cilje, seveda. Seveda razumem, da komisija želi poenostaviti delo, da želi zmanjšati administrativno birokratsko vreme, vendar pa ne smemo nikoli izgubiti izpred oči dodano vredno za naše državljane. Komisija ta program imenuje kot program za socialne spremembe in in uh, inovacije. Lahko gre za dobre, slabe spremembe ali socialno, manjšo socialno varnost. Opazila sem, da je predlog komisije zelo nejasen, nekonkreten na nekaterih delih in komisija daje na voljo zelo širok manevrski prostor za programe. Sama bi raje videla bolj specifične programe. Programi se osredotočajo na boje proti revščini, boljši delovni pogoji in več socialne pravičnosti in rada bi tukaj videla tudi vključevanje socialnih partnerjev, nevladnih organizacij pri izvajanju. Ti so namreč zelo pomemben sestavni del tega. Rada bi prosila zainteresirane, da povedo svoje mnenje v zvezi s strukturo in sestavo programov kje oni vidijo dodano vrednost, mogoče bomo tukaj eh, dobili boljšo predstavo o tem, če bomo slišali strokovnjake, ki vrsto let že delajo na tem področju. Zanima me, kako vi vidite to, kako smo si zastavili te programe. In imela bi še nekaj vprašanj za komisijo, vendar pa bom o tem govorila kasneje. Hvala. Eh, Hvala lepa. Besedo bom eh, predala gospodu Konju Reuterju, ki je predsednik organizacije Social Platform. Eh, govoril bo o, o sklopu o, o napredku, ampak seveda bo spregovoril tudi na splošno o celotni strukturi tega programa. Najlepša hvala za vaše povabilo. Opravičujem se, da sem prišel prepozno, ker ste želi začeti prezgodaj. Če združimo preveč tvegan, potem to pomeni, da na koncu ne bomo dosegli napredka vidimo veliko programov, kot je EURES in eh, drugih programov, ki se borijo proti eh, izključevanju in revščini. Zato moramo pomagati organizacijam, ki delajo na tem področju. Na splošno namreč na evropski ravni eh, Veliko krat slišimo razpravo o tem, kakšen je namen in cilj socialnega in civilnega dialoga. Dialog zaradi dialoga je seveda v redu, vendar pa potrebuje podporo tistih organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ravni, ki izvajajo potem to delo in spolnjujejo cilje, ki jih eh, javna uprava oziroma dobičkonosne organizacije ne uresničujejo. Strani platforme lahko povemo, da tukaj združujemo 45 omrežij ki imajo svoje lastne platforme, kot je Age ali Poverty Network. Imamo COFAS, um, mrežje za družine, imamo organizacije, ki se borijo proti revščini izključenosti. Imamo pa tudi organizacije, ki imajo svoje lastne socialne službe in storitve. Brez tega namreč ne moremo doseči naših ciljev znotraj strategije 2020. Bob Dylan je leta 65 pel o tem, kako se časi spreminjajo, časi še še vedno spreminjajo. imel lezbonsko pogodbo, o novi pogodbi se še razpravlja. Naj vas spomnim tudi na cilje znotraj strategije Evropa 2020. Veliko, kar slišimo strani nevladnih organizacij, ki pravi, da bi bilo dobro, če bi rehabilitirali 2020. Tisti, ki so sprejeli to strategijo, govorijo o njej si prizadevajo, gre pa predvsem za fiskalno konsolidacijo. Torej, treba je razumeti namen tega programa, namen dela in zato se treba spomniti na cilje strategije 2020. Nije mi treba govoriti v odboru o socialnih posledicah krize, vendar pa je pomembno, da se spomnimo, da potrebujemo takšne programe, zaradi tega, ker obstaja vedno več neenakosti. Komisija sama v poročilu decembra o zaposlenosti in socialnem razvoju je predstavila te številke in podatke. Ne gre za to, kako si razlagamo te številke, ampak si jih samo pogledamo in nam je tako jasno, da je vedno več neenakosti in razlik v Evropi če združimo ti tre, te tri programe, ne gre za to, da zmanjšamo kvaliteto. O tem seveda lahko še razpravljamo, vendar pa, če združimo programe in od tega dobimo eh, šipkejši program, potem tega ne moremo podpreti. Konkretno, kar smo videli v predlogu, ki ga imamo pred seboj, bi rekli, da potrebujemo zelo trdno finančno uredbo, ki bi povečal socialno varnost in vključevanje, kot tudi boj proti revščini. To bi eh, potem ločili od prioritete za poslovanje. Nekateri pravi, da je to najboljši način za boj proti revščini. Kvalitetna delovna mesta je seveda najboljši način za boj proti revščini in izključevanju. Vendar pa nevladne organizacije vedo, kaj je treba storiti za to, da spremljamo tiste, ki niso na trgu dela, ki so nezaposleni in kako jih lahko sposobimo za to, da se zopet vključijo. Zato potrebujemo spremljevalne ukrepe. Predlagamo torej, da bi splošni termini, kot je socialna politika, ki jo lahko lahko seveda tudi prevajamo drugače. Poleg tega v različnih jezikih, poleg tega pa tudi ni dovolj jasno, kaj s tem mislimo, zato bi morali to zamenjati s socialno varnostjo in vključevanjem. Pozdravljamo tudi predlog, da bi podprli potrebo potem, da bi civilno družbo morali vključiti v program in v čas izvajanja programa. Naj podam tri konkretne predloge. Rade bi videli prioriteto o spodbujanju socialne zaščite, vključevanju boja proti revščini in da bi to ločili od eh, zaposlovanja. Vemo, kakšno je eh, tveganje, če prije do večje revščine in vemo, kakšni so cili strategije 2020. In dobro je, da je to področje eno od štirih tem. Tega ne smemo pozabiti in tudi, da smo namenili 20 odstotkov sredstev v SEO za doseganje teh ciljev. Torej, radi bi videli, da bi zamenjali pojem socialno politiko, socialno varnost, vključevanje in bojem proti revščini. Socialna politika je tukaj preveč nejasna. Postavlja se tudi vprašanje, če obstaja tveganje, da bi kaj izgubili, če bi združili programe. Mogoče bi se morali spomniti na to, da je prejšnji program Progress, kjer je sodelovalo veliko nevladnih organizacij socialnih platform, porabili to obeseditev, zato ne vem, zakaj je tudi mi ne bi. Tretjič gre za sodelovanje organizacij civilne družbe. Tukaj sedim zraven predstavnikov sindikatov in danes smo se ob 12. Eh, srečali v okviru demonstracije Konfederacije evropskih sindikatov. Sam Mislim, da potrebujemo civilni dialog in socialni dialog, kot tudi dialog socialnih partnerjev in tukaj se ne izključujejo. Zato seveda povdarjamo potrebo potem, da bi vključili organizacije civilne družbe, socialne partnerje, nevladne organizacije k našim programom. Zakaj je to pomembno? Uh, zaradi tega, ker je pomembno, da dosežemo dobro upravljanje s programi, da se med seboj učimo in da dosežemo napredek glede tega, kar mi razumemo pod socialno inovacijo. Sedaj imamo veliko socialnih pojmov, ki jih uporabljamo pod socialno inovacijo, kar je seveda dobro. Veliko smo tega slišali že leta 1986 v Franciji in še vedno inoviramo. socialne nevladne organizacije vsak dan iznajdejo kaj novega, vendar pa je treba razlikovati med eksperimentiranjem in novinarjem in delovanjem na tem področju. Zato lahko vedno najdemo to beseditev v dokumentih Evropske komisije. In radi bi tudi preko tega dosegli več jasnosti. Odeležba organizacije civilne družbe potrebuje tudi finančno podporo. Seveda potrebujemo finančna sredstva. In financiranje civilne družbe ne pomeni dajati um, miloščino, ampak moramo pokriti področja, ki jih ne pokrivamo v javni upravi in upravljati naše delo in vlogo kot socialne organizacije. Veliko krat pozabimo tudi na 11. člen v Lizbonski pogodbi o civilnem dialogu. Zato bi tukaj predlagali, kaj bi radi videli. In to je, da dosežemo trdno finančno ureditev, da bi lahko okrepili socialno varstvo, socialno vključevanje in boj proti revščini. Zato smo tukaj dodali cel seznam konkretnih predlogov za Evropski program za socialne spremembe in inovacije za obdobje 2014 do 2020. Kaj ti, če je kdaj dober trenutek za spremembe, je to sedaj za čim boljši boj proti revščini in integrirati v programe tudi za vzemanje za kvalitetna delovna mesta. Hvala. Hvala lepa. To je tudi bila neka splošna predstavitev, morda torej na, eh, v delu, ki bo sledil, ko vam bodo postavili eh, vprašanja, boste morda lahko odgovorili bolj konkretno na posamezne točke. To, da eh, že smo se spustili v živo razprave in zato bom zdaj predala besedo gospe Claude Denachtergal v imenu Konfederacije evropskih sindikatov. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za povabilo na eh, to javno predstavitev, eh, da se izrazimo o eh, predlogu programa Evropske komisije. Seveda tukaj moramo razumeti, katera je dodana vrednost tega predloga med vrsticami v prvem predlogu eh, večletnega finančnega okvira je to bilo že zajeto in torej pričakovali smo dodatne informacije za to, da bi se lahko izrazili in eh, sicer do trenutka potem, ko je komisija prišla na dan s svojim programom. Eh, v čem je torej relevantnost tega pristopa? Pravzaprav tega ne razumemo popolnoma, predvsem pa to, kar nas nekako nam ustvarja nekaj pomislekov, je predvsem uporaba tudi besede izraza socialne inovacije. Želeli bi vedeti, kaj tiči za tem izrazom socialne inovacije. In eh, prva stvar, ki smo se ji posvetili eh, v okviru eh, te razprave, to smo storili v okviru naše zveze že leta 2009, je bilo ravno to, da skušamo razumeti, kaj mislimo z izrazom socialne spremembe in inovacije. Potekajo hkrati druge usporedne razprave na akademski ravni, ki bi želeli na tak način popolnoma odpraviti vprašanje socialne socialnega napredka in uh, torej, ja, ob nedavnem eh, srečanju med našim, eh, našo zvezo in Evropsko centralno banko je bilo izrečeno, da po njihovem mnenju je evropski socialni model že zastarel. Torej moramo ponovno osredotočiti razpravo, ugotoviti, kateri so izzivi in tako kot je povedal Connie Reuter, ki je bil z nami na demonstraciji tu v Bruslju, eh, ampak hkrati je mm, prišlo do uh, takega angažiranja vse posod po Evropi, je potrebno potrebno se spomniti na naše vrednote in eh, tudi eh, v okviru proračunskih eh, programov je treba v okviru Evropske unije in torej s podporo podporo eh, celotne unije eh, opozoriti na določene probleme. Ampak, eh, ko govorimo o tem programu, druga stvar, ki mora pritegniti našo pozornost, je dejstvo, da na čelu socialnega partnerstva, kar mora biti zajeto v strukturnih skladih in morda bi morali celo okrepiti v, Evrops, v okviru Evropskega socialnega sklada in v splošni uredbi, je pač nek kodeks ravnanja, oziroma okrepitev v predlogih, eh, to o tem poteka razprava eh, na svetu. Torej, eh, to ni partnerstvo, pač, ki bi bilo že zelo jasno opredeljeno, pač prav je govor o partnerjah. To je načelo, ki je sicer zelo zakoreninjeno v programu in če bo še vedno uh, del tega predloga, potem je treba stvari razčistiti. Po drugi strani pa, kar zadeva bolj konkreto EURES, imamo nekaj uh, stvari, ki jih želimo izpostaviti. Imamo priložnost uh, da a, sem v preteklosti lahko bolj a, pobliže a, e, spremljala a, EURES in sicer že od leta 1989. Eh, sicer eh, komisija je tudi predlagala ustanovitev eh, infodeskov oziroma nekih okenc za socialne zadeve. Imeli smo vrsto izzivov in rezultat tega dela je bilo omrežje EURES in v obmejnih regijah tudi čezmejne, čezmejna Eurosa partnerstva, eh, trenutno jih je 21, ki eh, služijo kot eh, nekakšni pomočniki zavodom za zaposlovanje. Vsekakor ne bom ponavljala celotne zgodovine, v razpravi se lahko povrnemo k temu in moram reči, da kljub jasnim stališčem Evropskega parlamenta je prišlo do nazadovanja z ozirom na ulogo, ki na jo imajo delujejo socialni partnerji v tem okviru in tudi kar zadeva vlogo eh, čezmejnih eh, partnerstv Euresa. To, kar zadeva priznavanje eh, participativne vloge partnerstv. Tako, čisto iskreno povedano. V predlogu, v globalnem predlogu, kar ti Eures predvideva um, evropsko mrežje in čezmejna partnerstva, imamo dve, dva predloga. Eden je zelo uh, pozitiven in sicer naj se socialni sklad povrne k uh, glavni prednosti, torej ja, mobilnosti in zaposlovanje. Imeli bomo torej nujno določene ukrepe v okviru Eurosa strani tudi uh, javnih zavodov za, za zaposlovanje. Imeli bomo čezmejna partnerstva. To je torej plus, kajti bomo imeli načelo partnerstva, kar je uh, zajamčeno v uh, pravilih Evropskega socialnega razvojna sklada. Imamo imeli poseben odbor, ki bo to spremljal, imeli bomo določene avtomatizme in tako bomo okrepili vlogo tudi Euresovih eh, svetov, sindikalnih svetovalcev, eh, ki eh, seveda upravljajo tako kolektivne funkcije kot tudi individualne funkcije in sicer v zvezi z vsemi vprašanji, ki so povezani s socialno varnost, varnostjo, s obdavčevanjem in tudi kar zadeva nasplošno delavce po celi Uniji. Torej, ta je ena od prioritet v strategiji Evropa 2020, ravno to, da spodbudimo recimo mobilnost. Kar pa nam povzroča nekaj preglavic je, to, da eh, imamo v tem programu tudi uh, sklop EURES, ampak tudi sklop za evropsko koordinacijo. To je pomembno, kar zadeva usklajeno delovanje komisije, kar zadeva podatkovno uh, bazo v zvezi z naprimer delovnimi pogoji, ampak in seveda tudi usposabljanje, tako osnovno kot tudi uh, vseživljenjsko uh, usposabljanje torej nič koliko eh, dejavnosti. To, kar nam ne ustreza, je ta razčlenitev med tema dvema sklopoma, torej konkretno povedano, kako bomo to uresničili. Videti je, da je to nekoliko postransko z ozirom na evros in tudi kar zadeva proračun, seveda to je eh, zelo eh, kočljivo. Po mnenju komisije celotni trenutni proračun, eh, ki je bil eh, ki se izglasuje vsako leto tudi strani parlamenta. Torej, ta postavk, to proračunsko postavko bi morali uporabljati za to evropsko usklajevanje. To pa ni sprejemljivo. Eh, toliko bolj nespremljivo dan danes, glede na to, da eh, vprašanje, eh, ki so povezana z krčenjem proračunov, povzroča težave pa socialnim partnerjem, sindikatom. In torej res. To je zelo veliko vprašanje, kočljiva stvar. Tukaj bi potrebovali več pojasnil in tudi nasvetujemo temu, da celotno Eurosovo omrežje, ki vključuje, vključuje torej vse, kar pokriva Evropski socialni eh, sklad, eh, se steče v eh, ta program. Torej, raje bi videli, da potrebno bo torej najti neko drugo rešitev. Kajti vemo, da Evropski socialni sklad ne more financirati eh, nujno evropskih eh, projektov. To so sicer tehnične podrobnosti, politično pa je veliko pomembnejše najti eh, določene rešitve. To je temeljni problem. Tukaj gre za ulogo, funkcijo Eurosa v čezmejnih partnerstvih nimamo samo zavodov za zaposlovanje, imamo tudi socialne partnerje. Pred letom 2002 ena od glavnih nalog je bila tudi okrepitev socialnega dialoga, to smo ohranili. In torej dejansko to je še vedno zelo pomemben vidik v čezmejnih odnosih in eh, seveda v sodelovanju z javnimi eh, službami za zaposlovanje. Moramo tudi vedeti, da Eurosovo omrežje je vedno bolj odprto tudi do zasebnih eh, služb za zaposlovanje in ki so boste ogledali besedilo programa, boste ugotovili, da tukaj se sploh ne razlikuje med zasebnim in javnim. Torej Euros se sooča z obema, torej prišlo je do bistvenih odmikov kaj ti tudi ni ustreznega nadzora, morda beseda nadzor ni ravno najboljša, do eh, spremljive, eh, spremljivega okvira. In torej to v tem trenutku so glavne točke, ki sem jih želela izpostaviti. In eh, seveda se pridružujem temu, kar je povedal Connie Reuters, eh, če potegnemo zaključke, potem ugotovimo, da je sicer prišlo do odločenega napredka in sicer tudi ta sklop progress, eh, sklop napredek se uporablja v ustrezne namene. Vsekakor naj pove, naprimer, da mi kot sindikati sploh nismo biti bili več upravičeni, kar zadeva določene vidike kot usposabljanje, mobilnost. Torej, seveda, to je lahko določen napredek. Kar pa zadeva tretji sklop, ki seveda ni manj pomemben, absolutno ne, tam tudi bi se želili navezati s tem, kar je bilo predvideno v okviru strukturnih skladov, naprimer, kot naprimer programi Jasper, Jeremy za financiranje MSP-jev oziroma mikropodjetij. Tudi po mnenju strokovnjakov z tega področja bi rekli, da morda gre za pretežke sisteme in torej, če v tem okviru pač menite, da je so stvari za vas sprejemljive, dobro, potem bo to sprejemljivo tudi za nas. Vsekakor je treba poštevati vse te tri sklope, ampak bi radi razumeli bolje, katere so povezave med temi tremi sklopi. Hvala lepa. Hvala, uh, gospa uh, Denak Trgal. Zdaj pa bomo zaključili ta prvi pregled z um, govorom gospoda Molenara, ki zastopa Evropsko omrežje za mikrofinance. Spregovoril bo ravno o tej temi iz uh, programa Evropske unije. In, uh, uh, mu bom nemudoma predala besedo oziroma uh, gospoda Molenarja nadomešča eh, ta govornik, ki lahko spregovori za deset minut. Hvala lepa za čas, ki ste mi ga dali na razpolago. Naj se naj, pač opravičim gospoda Molenarja, ki na žalost je zbolel in danes zjutraj sem bil obveščen, da ga bom moral nadomestiti, zato nisem imel, imel veliko časa, da se pripravim. Naj se navežem na besede na prejšnjih govorcev in naj povem, da sicer tudi mi eh, pač ugotavljamo, da je ta eh, eh, program dokaj zadovoljiv in sicer smo zadovoljni z osjo se sklopom, ki zadeva mikrofinance. Eh, skušamo ugotoviti, kateri je lahko uh, potencialni učinek. Seveda tukaj razmišljamo o zaposlov, zaposlovanju, ampak tudi o alternativnih oblikah zaposlovanja, kot naprimer samozaposlovanje oziroma uh, samopodjetništvo in tako dalje. Ampak seveda tukaj skušamo upoštevati interese ljudi, ki se znajdejo v takih razmerah, ki so prisiljeni postati samozaposleni zaradi okoliščin. Uh, oziroma ki um, so bili predhodno uh, zaposleni nekje, ampak krati tudi uh, pač um, s polovičnim delovnim časom se ukvarjajo z kakšno samozaposlitveno dejavnostjo. Predlagani program se loteva dveh vprašanj, ki uh, so nam posebno pri srcu. Po eni strani uh, Eh, tudi vprašanje dostopa do eh, finančnih eh, sredstev. To je izredno pomembno za samozaposleno oziroma podjetnike, to, da to ni edini dejavnik, ki lahko botruje uspehu samozaposlenega oziroma majhnega podjetja. Finance so pomembne, seveda, ampak tudi priložnosti za dostopanje do znanja na trgu oziroma svetovanje, mreženje, to je prav tako pomembno. Kar pa zadeva dostop do finančnih sredstev. Eh, seveda, mm, mm, ta pristop se drži eh, bivših predhodnih pristopov eh, komisije do trajnostnega financiranja za podjetja. Ko govorimo o podjetnikih, mislimo tudi na ljudi, ki prihajajo tudi iz šipkejših, boranljivih skupin. Želim tudi dodati, eh, da poleg dostopa do finančnih sredstev ti ljudje potrebujo tudi druge službe, kot naprimer svetovanje, eh, pomoč, eh, podpora za poslovni razvoj, kar ni nujno v domeni podnudnikov mikro, mikrokreditov, kar pa je bistvenega pomena za preživetje takega mladega na novo ustanovljenega podjetja in eh, to predvsem v prvih treh letih eh, delovanja eh, novo nastalega podjetja. Želimo torej poudariti potrebo potem, da okrepimo sinergije in usklajevanje z obstoječimi mehanizmi iz Evropskega socialnega sklada, predvsem na nacionalni ravni, zato da zagotovimo, da katerikoli podjetnik bo imel dostop ne samo do financ, ampak tudi do podpornih služb, ki jim omogočijo, da sploh zažene svoje podjetje. To je posebej pomembno pomembno, eh, pa čeprav predlog vključuje tudi zahtevek oziroma pogoj za to, da eh, pač vsak ponudnik mikrokreditov, ki želi sodelovati v programu, eh, da leta mora hkrati tudi zagotavljati določeno poslovno podporo. Ko govorim o, naši, eh, o našem omrežju, naj povem, da gre za zelo različne organizacije, nevladne organizacije, eh, banke, eh, potem finančne oziroma kreditne zadruge. Torej ne gre za homogeno skupino, ampak imamo skupni imenovalec, vsi sodelujemo z ranljivimi skupinami ki uh, uh, ponavadi nimajo dostopa do rednih bančnih storitev uh, zaradi pomankanja izkušenj, zaradi uh, pač tudi uh, prejšnjih uh, stikov z bančnimi institucijami in tako dalje. Oziroma zaradi tudi nezadovoljive uh, stopnje zanesljivosti. Vsekakor se lotevamo uh, tudi vprašanja spodbujanja uh, zmogljivosti uh, ponudnikov mikrokreditov. Obstajajo sicer že različni programi, različni instrumenti, tudi imamo občutek, da je bilo potrebno postoriti nekaj več. E, zakaj? Zakaj želimo spodbujati institucionalne zmogljivosti, kajti Po eni strani ugotavljamo, da prihaja do vedno večjega popraševanja po tovrstnih kreditih, po tovrstnih aktivnostih in organizacija, v imenu katere govorim, um, ugotavlja tudi, da uh, večkrat gre za entitete, za subjekte, eh, ki uh, ponujejo mikrokredite, ki pa nimajo še dovolj izkušenj, eh, ki so še uh, pač novinci na trgu in zato potrebujejo tudi neko podporo. Predlagani instrumenti imajo tudi še neko dodano prednost, po našem mnenju, in to želimo zelo izpostaviti. Pomembno je, eh, kako to upravljamo. Doslej smo imeli tri, štiri generalne direktorate, ki so sodelovali eh, pri vodenju teh projektov. Zdaj pa se uvaja pristope vsega na enem mestu, kar je lahko seveda zelo koristno. Eh, ne vem, če združevanje tega sklopa z ostalima dvema sklopoma iz programa, če je nekaj zaželjenega. Iz iz globalne perspektive, to, da mislim, da so sinergije pomembne, to pogledno in torej eh, z naklonjenostjo gledamo na to, da združimo te različne sklope v en širši program. Ampak seveda, tukaj ne gre samo za finance, za socialno vprašanje, stvari so nekje na sredi in torej želimo ustvariti sinergije iz vsega tega, zato da ustvarimo potem tudi plodove. Še nekaj naj povem v zvezi eh, s temi eh, pomožnimi službami, ki eh, so bistvenega pomena za mm, mlade ali nove podjetnike. Mislimo nasplošno, da lahko veliko več postorimo za to, da zagotovimo sodelovanje med institucijami za mikrokredit in podpornimi službami. In to je treba storiti na nacionalni ravni torej je treba izpostaviti, da je treba si, si jim prizadevati v večji meri na tem eh, področju in Evropa lahko veliko pomaga. Nekaj naj ne povem v zvezi z komplementarnostjo med mikrokrediti in socialnimi podjetji. Socialna podjetja so nov koncept, nov pojem. Um, pač, ponudniki mikrokreditov so lahko pravzaprav primer socialnih podjetij, ker so socialno usmerjeni, so trajnostne institucije, delujo sicer po tržnem sistemu, po tržnem modelu, hkrati pa ne moremo uh, pač meniti, da uh, um, so ta uh, podjetja, ponudniki mikrokredito, uh, tudi tisti, ki bodo lahko v prihodnje uh, financirali socialna podjetja. Potrebujemo druge vire za ulaganje, kajti eh, mi, eh, ponudniki mikrokreditov so eh, pravzaprav eh, vajeni delati z posamezniki, z eh, samozaposlenimi, ne pa z večjimi podjetji. Torej želimo povdariti, da podpiramo, eh, ponudnikom, eh, podpiramo ponudnike mikrokreditov in hkrati tudi socialna podjetja, kajti to dvoje, ta dva subjekta zasledujeta pravzaprav različne cilje oziroma morate imeti drugačno ulogo. To pa bo gotovo tudi vir novih delovnih mest v prihodnje in moramo torej spodbuditi eh, nastajanje tovrstnih podjetij. Imamo tudi nekaj eh, pripomb v zvezi z nekaj podrobnostmi. Če si ogledamo predloženi proračun, 184 milijonov evrov je eh, predvidenih v tem sklopu, od katerega 80 milijonov za mikrokredite. In eh, to naj bi ustvarilo nek eh, petkratni vzvod iz izkušenj z že obstoječim instrumentom za mikrofinance, bi rekel, da je to nekoliko preambiciozno, glede na to, da gre tudi za rotacijske sklade, torej 8 milijonov je namenjenih za spodbujanje zmogljivosti institucij. Glede na to, da 15 institucij bo potrebno um, financirati iz te postavke, morda, morda je res preveč. Um, Ampak seveda to bo treba si ogledati še bolj podrobno. Kar pa zadeva eh, cilj 50 tisoč mikroposojil, eh, ki naj bi jih zagotovili skozi te postavke, je sicer skromen cilj. Dejansko predpostavlja pet odstotno povečanje eh, z ozirom na trenutni letni obseg. Mislim, da bi lahko bili nekoliko bolj ambiciozni to pogledno ko govorimo o zagotavljanju sredstev za podjetnike v prihodnje. In v splošnem bi rekel, da menimo, da kakorkoli bodo delovali drugi sklopi v tem predlogu, sicer, eh, sicer eh, z naklonjenostjo gledamo na ta sklop in eh, bomo spremljali z zanimanjem nadaljne razprave. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, zdaj pa bomo začeli razpravo. Nemudoma bom predala besedo gospe Moran Šahti, na to pa bodo sledili ostali govorniki. Merci, Merci. Hvala, predsednica. Hvala lepa, ker ste organizirali to predstavitev in zahvaljujem se seveda gostom, ki so prišli tu in nam predstavili svoje poglede, svoje analize prvo vprašanje, ki ga želim postaviti, sicer moram reči, da eh, vprašanje hm, gospodarske krize nas spodbuja k temu, naj bomo še bolj učinkoviti z ozirom na a, eh, naslednji a, eh, a, obrok med navedicami tega programa, ampak vprašanje, ki bi ga želela postaviti našim govorcem, zadeva cilje ali vsi Eh, soglašamo s političnimi eh, cilji, ki so bili tako določeni, se pravi poklicno eh, vključevanje in boj proti revščini po drugi strani. Torej, tako da se bomo absolutno sredotočili na to in da bomo pripravljeni, da se odzovemo tudi na drugo vprašanje seveda vsi a, eh, nas spodbujate k temu, eh, da a, eh, pač a, oblikujemo socialna partnerstva a, oziroma druga partnerstva, ki morajo biti v zelo dobri meri a, a, opredeljena in potem tudi a, zajeta v a, teh a, programih. Moramo biti zelo jasni in eh, jasno povedati, da govorimo o socialnih partnerstvih. Eh, v našem parlamentu imamo že določene eh, navade, določene prakse, ki se jih držimo pri vseh fazah in kako daleč bi želeli iti s temi socialnimi partnerstvi. Če bomo šli predaleč, ne mislite, da se bomo prej ali slej soočili z težavami ali ne bi potrebovali tudi nekaj prožnosti To je vprašanje, ki ga postavljam. In potem še tretje vprašanje, ki vam ga postavljam, je naslednja. Ali ne bi bilo potrebno razlikovati med metodo in, po mojem mnenju, socialno partnerstvo spada na področje delovne metode, ki eh, bi morale biti povsem nekaj navadnega, povsem naravnega. Ampak ali. Cilj ne, ne sme biti večje angažiranje z ozirom na projekte, kajti ugotavljamo, da a, mimo vprašanja bitke okrog številke, tudi bitka a, angažiranja na terenu a, skozi projekte je bistvenega pomena. In torej, ani, ne mislite, da bi morali preiti iz metode socialnega partnerstva na a, metodo mobilizacije angažiranja skozi projekte. In a, ne nazadnje. Mislim, da imamo tudi neko točko, ki smo jo podcenjevali in to je problem usposabljanja pri vsem tem. Torej usposabljanje mm, v različnih strukturah za to, da bi prišlo, prišli do tega angažiranja. In še zadnja stvar, zadnje vprašanje. Uh, jih imamo kar nekaj, o tem nismo spregovorili. Ko govorimo o teh novih strategijah, seveda moramo, želimo imeti določen učinek, ampak je treba tudi potem eh, to tudi izmeriti. Kako naj izmerimo ta učinek, kako naj ocenimo, eh, kolikšen je bil rezultat eh, tega evropskega angažiranja v smislu strategije 2020. Gospa Kunc. Ja, hvala. En komentar in eno vprašanje za strokovnjake. Po eni strani se strinjam s tistimi, ki so rekli, da je to čudovito ime socialne spremembe in inovacije. Ampak tu imamo iste programe pod enim samim naslovom v prejšnjem obdobju. Tu ne vidim preveč inovacij, pravzaprav. Jasno pa je, da je manj verov za te inovacije, kot smo jih imeli prej. Mogoče je lahko res, da te viri niso tako majhni, recimo. Recimo, ko gre za mikrofinanciranje, smo slišali tudi to, da bi evro morali dati pod drugi krov, pod ESF. Ne vem nisem prepričana, da je to res prava rešitev. Sedaj bomo dali različne vrste programov pod e SF, ko gre za pomoč s hrano, imamo tu tudi druge programe in tu moramo biti previdni. To je moj komentar. Sedaj pa vprašanje, to je bolj povezano z infrastrukturo za mikrofinanciranje. Program spremljam že od začetka in vidim, da je drugače razvit v različnih državah. Tudi zakonodajno okolje je različno od države do države. Tako da mislim, da bi lahko bilo korisno ali potrebno, če želimo iti naprej pri teh uredbah, da bi to bilo bolj dostopno, bolj na voljo za morebitne stranke. Tudi kar zadeva raven informacij za različne stranke, Vse to se razlikuje glede na zgodovino programa za mikrofinanciranje v različnih državah. Torej, težko je govoriti o virih, o tem, če jih imamo dovolj. Ne da bi govorili o zakonodaji, ne da bi govorili o usposabljanju, o mentorstvu. To lahko pripravi ne le institucije za mikrofinanciranje, ampak tudi morebitne stranke za to, da uporabijo te sklade na koriste način. Torej, vprašanja bi vas, kako vidite ta vidik tega programa za mikrofinanciranje, ta zakonodajni vidik? Koliko je potrebno za to, da bi šli naprej? Pa še nekaj bi rada omenila. Res inovativni način programa, ki povezuje mikrofinanciranje in te programe. Tu gre za pobude o ustanavljanju spletnih platform, na katerih lahko posamezniki prispevajo svojimi prispevki in posojajo podjetnikom iz institucij za mikrofinanciranje. Izkazala se je, da ko gre za te vrste pobud, ki so res inovativne, da ti niso dostopne v Evropski uniji, v številnih državah. Tu gre večinoma za vere tretjega sveta, za tretje države. Zanima me, kako si vi predstavljate te zakonodajne spremembe, ki lahko prispevajo k razvoju sistemov za mikrofinanciranje znotraj Evropske unije, kar je tesno povezano z zakonodajnim okvirom, seveda. Hvala. Hvala lepa. Gledam na uro. To ni najbolj prijetna naloga, ampak sedaj sem nekoliko zaskrbljena in prosim govorce naj se osredotočijo svojih predstavitev, da bodo kratki in jedrnati. Prosim, kolegica. Ja, ich will mich um, auf drei kurze. Ja, same imam tri kratke pripombe. Pravzaprav gre za vprašanje strokovnjakom. Gospa Štajnko, ki je že obrazložila, da smo poročevalci v senci opravili že veliko dela na tem. Tu imamo predlog poročevalke, da bi potrdili ta program. Želimo odraziti načelo partnerstva. To bi seveda pomenilo, da komisija ne bi bila sama. Imeli bi upravljanje na evropski ravni in kravne organizacije skupin, ki so upravičenke v programu, bi bile združene v programu nekem usmerjevalnem odboru, ki bi pravčeval izvajanje programov in preverjanje. Spremljal bi ta proces. Na tak način bi to lahko potekalo učinkovito. To pomeni, da ne glede na cilje tega programa, da bi imeli odbor, ki bi spremljal proces. Recimo tako, kot je tudi pri drugih skladih to pa bi bilo specifično za ta program in zanima me, kakšno je vaše stališče o tem. Drugo potem. Tu imamo predlog sindikatov, da bi EURES prenesli v ESF. Ne vem, če to povsem razumem. Tako, kar zadeva platforme in kar zadeva čezmejna partnerstva. Delo EURES-a je nekaj, kar je zelo evropsko. To lahko vidimo na evropski ravni, ne gre za nacionalna vprašanja. Pri ESF pa gre za izvajanje na nacionalni ravni. In tretje, kar bi rada povedala, glede rezerv. Pustili smo visoko rezervo. Tudi, če bo prišlo do znatnih finančnih upadov. To je pomembno, kajti v sedmih letih bomo imeli inovativne javne razpise za pilotne projekte in radi bi, da komisija to stori v povezavi s tem. Me zanima vprašanje, kolikšni miri se bodo partnerstva strinjala z našimi idejami, tam, kjer se začnejo pilotni projekti, bi morali najboljše prakse na nacionalni ravni prenesti na SF. Izvali bomo pilotne projekte, ampak v uredbi SF pa bi pustili to možnost, da bi se to nadaljevalo na širši ravni. Šlo naj bi za to, da bi imeli instrumente, s katerimi bi se lahko odzvali recimo v kriznih razmerah, takrat, ko ne bi mogli predvideti, kaj se bo zgodilo. In želimo zagotoviti to, da lahko komisija spreme okrepe takrat, ko je to potrebno. Gospa Harkin, potem gospa Deli. Hvala, predsedujoča, zelo na kratko, kajti slišali smo že nekatero vprašanja, ki sem jih želela zastaviti. Obvinjali smo že udeležbo v načelu partnerstva in udeležbo organizacije civilne družbe, gospa Moran, gospa Šorte in druge so omenjale. Podobno, tako kot vi razmišljate o tem, kako naj to pravljamo učinkovito, potem mikrofinanciranje, socialno podjetništvo, kako je s tem, kakšne so razlike med obema. Imeli smo precej živahno razpravo do povdne na sestanku pročvacov Sinci. Hvala, gospod Štanjer, imeli smo dva odlična sestanka na to temo. Kakšne so razlike med obema, me zanima. Kako vi to vidite? Ali se to dopolnjuje? Ali pa bi morali to obravnavati z uporabo ne pravil, ampak z uporabo različnih mehanizmov. Omenjali ste tudi gradnjo zmogljivosti tistih, ki ponujajo mikrofinanciranje. Mogoče je ta program Jeremy? No, povedali mi boste, kateri program je to, ampak strinjam se, da moramo preučiti krepitev zmogljivosti za morebitne uporabnike. Rekli ste, da je cilj 50 tisoč mikrofinanciran, da je to prenisko. Kakšen pa je vaš cilj? Kaj vi predlagate? Potem pa, če bi vi trije na koncu preučili financiranje za vsak dostop in če bi imeli to možnost, da bi to spremenili, kakšne spremembe bi predlagali in zakaj? Hvala. Gospa Kerim Deli, potem gospod Bulon. Gospa Deli, hvala. Predsedujoča, najprej hvala gospe poročevalki za opravljeno delo. Že vnaprej. No, zelo na hitro. Najprej naj rečem, da se strinjam s tem, kar smo slišali. Ni običajno, da še nimamo ocenjevanja, kajti danes smo prejeli oceno napredka. Tu imamo 300 strani v angliščini in imamo poročilo o napredku pri preostalih programih, tako da ni posem jasno, kako bo z udeležbo in s prihodnimi stvarmi. Potem drugo, strinjam se s tem, kar pravite o socialni platformi. Tu ni revščine ko gre za zaposlovanje, to ni orodje, ki bo reševalo boj proti revščini. Tu imamo druge instrumente, pri katerih moramo biti povezani. Kaj bi rada izpostavila? Prav to, kaj vi pričakujete od socialnih inovacij. Katere smeri so tiste, pri kateri bi morali ustrajati? Danes smo v sistemu, kjer vsi govorijo o socialnih inovacijah. Drugo vprašanje strinjam se s tem, da bi vključili socialne ekonomije v mikrofinanciranje, ampak čem je težava? V besedilu piše socialno podjetništvo. Kaj to pomeni konkretno za vas, ki delate s temi mehanizmi? To me zanima in tu se bom ustavila. To so tri vprašanje z moje strani. Gospod Blom? Hvala, predsedujoča. Tudi jaz bi se rad zahvalil današnjim govorcem, gospa Štenruk, ki pravlja to poročilo, ki je govorila o tem eh, na sestanku poročevalcev v Senci. Glede tega, kar smo slišali, strinjam se, da zaposlovanje ni edino orodje, ki omogoča dostop do izpolnjevanja cilja 2020. Strinjam se tudi glede tega, da imamo tu sinergijo obrobu zaposlovanja. Tu gre za socialno politiko, družinsko, nastanitev, prevoz in drugo. Glede na to, kar so rekli sogovorci, tu imamo partnerstvo z civilno družbo, z nevladnimi organizacijami, socialnimi partnerji. Vse to gre do tega načrta v praksi. Kako to opredeliti, me zanima. Kako opredeliti to partnerstvo na lokalni ravni? Kar zadeva proračun, bi rekel, da se strinja z glavnimi smernicami. Mogoče bi tu izpostavil dostop do prve zaposlitve in lokalni dostop do zaposlitve, bolj kot pa to, da bi povdarjali mobilnost. To se mi zdi pomembno na čezmeni ravni, ampak manj kot to, kar zadeva dostop do prvega zaposlovanja. Potem mikrofinanciranje, to je prioriteta. Uh, prav ta majhna podjetja so tista, ki najbolj novačijo. Paradoks pa je v tem, da nekatera podjetja ne morejo dostopati do mikrofinanciranja. In na tem področju inovacij, ki ga predlagamo, tu sicer ni jasno opredelitve, bi lahko opredelili ali ponovno opredelili to, kaj je neko podjetje, ki je socialno odgovorno, tako da tu ne bo proteslovi med gospodarskimi rezultati teh podjetij. Kajti ta zadevna podjetja bi imela močno socialno dimenzijo. Torej, zanima me, če imajo tudi naše sogovorce ta pristop. Inovacije. Tu gre le za združevanje tega, kar smo že omenili. Lahko bi govorili o združevanju predlaganega v programu, tu gre za različne vrste pomoči. Pravkar sem to omenjal, ko gre za opredelitev leteh. Tu gre tudi za ureditev vse ne na mestu, tu imamo socialne konvergence tudi to mora biti vzvod za mobilnost in krepitev notranjega trga. In zadnje vprašanje, oprostite, zadnji dve vprašanji, tu gre za ocenjevanje, kako bo s podjetji, ki bodo upravičeni do mikrofinanciranja. Kar zdaj mikrofinanciranje, moramo postopoma dodeljevati finančna sredstva, kajti tu imamo različne profile teh, ki so lahko upravičeni do sredstev, kako ocenjujete ta ocenjevanja? In zadnje, kar bi omenil, tudi če je to odvisno od odbora za proračun, smo govorili o kohezijskih skladih, ki se ne uporabljajo, sredstev še ni bilo, ali bi lahko preko tega poročila predlagali to, da bi preusmerili usmeritev sredstev teh kohezijskih skladih glede na prioritete in glede na področje zaposlovanja. Hvala. Hvala, gospod poročevalka. Želite ponovno spregovoriti? Ja. Najlepša hvala. Vprašanje, ki smo jih tukaj slišali, na kateri smo dobili odgovori, so deloma tudi tisto, o čemer smo razpravljali. Imam še nekaj vprašanj v zvezi z diskriminacijo in enakopravnostjo. Sedaj tega ni več notri, zakaj pa je prej to bilo v programu. Mi smo namreč mnenje, da tega ne smemo izgubiti spred oči. In še vprašanje za konja Reuterja kaj je bilo v bivšem progresu tisto, kar sedaj pogrešate in česar ne bi smeli izgubiti. Še za gospoda Sosala. Kaj delajo socialna družba za nas? Je to nov program? Kako vi to videti, kaj lahko zahtevamo? tukaj je predlog komisije zelo nekonkreten. Kako bi lahko zvišali kreditne linije, zato da bi bili ti še vedno realistični? Imate kakšne konkretne predloge? To je vse. Predlagam, da gremo po obratnem vrstnem redu, kot smo pravkar šli. Najprej Daniel Sovozar. Pet minut, prosim. Hvala. Dobro. Boje. Najprej glede uredbe. To je prav gotovo glavno vprašanje glede mikrofinanciranja v Evropi. Tu gre za pomankanje usklene zakonodaje. Recimo, če pomislim na različne organizacije v različnih državah, delujejo po različnih statusih, včasih so po različnimi ministrstvi, včasih so pod centralnimi bankami, včasih ne, včasih imamo nevladne organizacije, včasih delujejo v vakumu, ko se to tolerira, ampak ni pa vsem urejeno v zakonodaji. Torej, prav gotovo bi to bil korak naprej. Če bi lahko povečali učinkovitost teh organizacij, ko gre za dajanje večjih posojil podjetjem, kakšne so številke glede mikrofinanciranja v Evropi? kakšne so, kakšne upravičence naj bi imeli, kakšne številke, kakšne produkte naj bi tu razdeljevali, katere ne. Seveda je uredba vedno nekaj prešljivega. Ne bi želeli uničiti potencijal za inovacije v tem smislu, ampak vsaj harmonizacijo bi lahko imeli, to bi prav gotovo pomagalo. To je ena izmed glavnih ovir v tem sektorju. Kar zadeva nove pobude, ki rastejo pri financiranju peer-to-peer, to vidimo kot prihodnost, ki pa še ni tu. Predvsej težko je recimo združiti potencijalne projekte za številnimi, ki bi lahko to financirali. To lahko storimo preko socialnih medijev, preko spletnih stvari, ampak ne vemo, kako združiti vse v en mozaik. To bi lahko storili občutek imamo, ampak nismo še tam. To je priložnost, ki bi jo morali izkoristiti. To je tudi del socialnih inovacij, to je del te agende na določene mere na našem področju. Ampak tu moramo eksperimentirati. Ne vemo še, ampak prav gotovo menimo, da bi to sofinanciranje pomagalo. In prav gotovo bi se s tem sprostili veri za to, da bi lahko pomagali drugim podjetnikom, ki so mogoče manj klasični pri svojih pristopih. Kar zadeva usmerjevanje odbor, ki bi ga lahko oblikovali za upravljanje programa, menimo, da je to zelo dobra ideja. Prav gotovo bi to podprli. Ko že govorimo o tem, če preučimo dopolnilnosti med mikrofinanciranjem in socialnim podjetništvom, no, tu imam kar nekaj stvari, ki bi jih lahko menil, ampak ni dovolj časa. Troje je bil odmenil. Mikrofinanciranje, socialno podjetništvo. Najprej to, da gre za dve različne stvari. Pri enem gre za financiranje novih majhnih idej ali obstoječih majhnih podjetij, pri drugem gre pa za financiranje novih organizacij. Torej, pri enem gre za ljudi, pri drugem gre za organizacije. Potem imamo tu stične točke recimo nekdo, ki ima nove ideje, bi sodil v kategorijo socialnega podjetništva in najprej bi lahko šel na institucije mikrofinanciranja in tam dobil mikrofinanciranje. Pa takoj, ko bi se ideja razrasla, bi to sodilo pod institucije. Šlo bi za zmogljivosti, finančno gledano in to bi potem bilo premajhno za nekoga, ki ima večje ideje z širšim obsegom. To je lahko izhodišče. Torej, Mikrofinanciranje, tu gre za financiranje majhnih podjetnikov in majhnih organizacij. Takoj, ko to postane večje, to presegate pristojnosti. To je ta dopolnilnost. Kar zadeva socialno podjetništvo, je to pomemben pojem za nas. Socialna vprašanja, če bi to reševali preko podjetništva, je to prav gotovo dobra ideja. Mislim, da je to upravljeno bolj kot mislimo. Ampak tu obstajajo različni načini in težko bi to združili pod isti krov. Recimo, če pomislim pretekle izkušnje, ko sem delal v nevladni organizaciji, ne nehno razmišljamo o tem, da bi imeli več verov za organizacije. Glede tiste, ki so zaposleni v organizacijah, lahko rečem, da pogosto razmišljamo o tem, da bi imeli lasne vere preko različnih storitev, ki bi jih lahko tržili, recimo. In to bi tipično sodilo pod krov socialnega podjetništva. Ne gre za tipičnega podjetnika, ne gre za tipične projekte, ampak to sodi pod podjetništvo, pod to dinamiko. In tu bi lahko ločili te finančne vire, ki danes niso na voljo. Če grem recimo na banko in skušam financirati nek mehanizem recimo za reševanje družabnega učinka investicijskih skladov, recimo ko gre za otroke in izobraževalni razvoj, ko gre za te naložbe. Ne vem, kje bi začel tu, ampak kravna organizacija bi to tržila kot storitev v finančnem sektorju, zato da bi lahko rešili to družbeno vprašanje. Torej, ko nekaj vlagate nekje, kakšen učinek imate, kako lahko to izboljšate. Ne vem, tu omenjam različne ideje, ampak veliko je področji, kjer bi lahko razvili podjetništvo, zato da bi rešvali socialno vprašanje. To je novo, ampak to še ne pomeni, da tega ni treba preizkusiti. Če pomislim na preteklost, mikrofinanciranje je bilo nekoč novo in takrat je bilo tvegano. Dajmo tistim, ki nimajo eh, nobenih eh, jamstev posojila. Ampak dobro, zato je potrebno nekaj časa, kar zdaj spremembe, ki bi jih unesli pri različnih smernicah, ki so predlagane, kot sem rekel. Tu gre za krepitev zmogljivosti. To, kar je predlagano, to je lahko predvsej nizko, če želimo imeti 50 organizacij v sedmih letih. In ta cilj za mikropodjetnike je predvsej skromen. Ne pravim, da bi morali to podvojiti, ampak lahko bi bili bolj ambiciozni, glede na to, da imamo tu lahko dvakrat ali trikrat rotacijo teh skladov v sedmih letih. To je vse iz moje strani. Potem vprašanje, kaj je socialno podjetništvo, glede na naše stališča. No, ne delamo socialnim podjetništvom, ampak vam povemo. Mi vam damo sredstva za razvoj, ampak ne menimo, da je to nekaj, kar bi mi razvijali, kar zadeva ocenjevanje. Je težko ocenjevati učinek programov mikrofinanciranja. V preteklosti sem delal na tem, ampak tu imamo vsaj troje, kar bi lahko zlahko menili. Najprej, koliko podjetij se ustvari, koliko delovnih mest in če so vzdržna s časoma. Idealno pa bi lahko videli tudi, kateri ljudje so v zadju teh podjetij in teh delovnih mest in katere kategorije sodijo. Toliko iz moje strani. Hvala. Sedaj pa gospa Klod, CVS. Hvala. Hvala za različna vprašanja, ki smo jih slišali. Na ta bo težko odgovoriti v tako kratkem času. Predlagam, da se torej osredotočimo na toje. Opredelitev socialnih inovacij, partnerstv in drugega. Socialne inovacije. Najprej. Kar zadeva opredelitev, je jasno, da vsi dobro vemo, če se ne želimo imeti. To je socialna regresija, konec socialnega modela v Evropski uniji. To je ta izraz, ampak vemo tudi, kaj želimo imeti. Recimo, šlo bi za vez med socialnimi inovacijami in socialnim pogojevanjem. Prav tu sem zadnjič govorila o pogojevanju makroekonomije, ko gre za kohezijsko politiko. Tu želimo imeti socialno pogojevanje, ki bo povezano s poštovanjem socialne zakonodaje k veljavi. Ampak zlasti Gre tu za izvajanje, gre za uporabo teh programov, za izvajanje socialne agende. O tem govorimo malo ali ne več, prej smo to imenovali agenda socialne politike. Torej, ne gre za elemente, ki bi jih pogrešali. In zlasti gre tu za usklajenost med temi programi z drugimi programi. z drugimi področji, s proračuni, ki obstajajo v okviru proračuna Evropske unije. Kaj je za nas tu problematično? Ta pristop, ki smo ga imeli, ki gre nekako v vse smeri, zlasti, ko gre za socialno politiko. In končno, zato, da bi to ponovno preusmerili, na srečo imamo tu Evropski parlament, zato ampak tudi v COS-u usmerjamo to razpravo, te prioritete, ampak vidite lahko, da če ne bomo pazili na to, se bo razprava tako razprašila, da ne bo več vsebine. Ne bo več prave vsebine, glede na to, kaj mi razumemo kot socialno politiko. Potem bom to povezala s partnerstvi. Kot veste, je to ključna prioriteta za COS. kar zadeva vključevanje. Ja, res je, socialno vključevanje ne gre le preko zaposlovanja. Tu imamo še zlasti ta dokaz pri zaposlitvi. Žal danes v nekaterih smerih, če nimamo zaposlitve, nismo posebno vključeni v družbo. Potem gre tu za kakovo zaposlitve. Drugi so to omenjali borimo se tudi proti revnim delovnim mestom. To je jasno. Ampak delamo skupaj, še naprej moramo to početi. Ne nasprotujemo temu, da bi nevladne organizacije prispevale k našim dejavnostim in obratno. Kajti tu gre za boj proti socialnemu izključevanju, za boj proti marginalizaciji. In če gre tu za odzivanje na enega izmed temeljnih ciljev na strategijo 2020, tu gre za zmanjšanje števila revnih in po drugi strani gre tu za povečanje števila revnih, ampak to smo pozabili omeniti. In zato, da bi imeli partnerstva, je to dober pojem. To smo slišali, potem je tu šlo za druge stvari, tu gre tudi za pojem partnerstev med komisijo in državami, recimo. In ko pravimo mi partnerstvo, gre tu za udeležbo civilni družbi, imamo različne partnerje, ampak s konkretnimi pravili, s konkretnimi pravili, ki že obstajajo pri strukturnih skladih, ampak jih ni dovolj. Ponavljam, to pomeni, potrebujemo jasno prodelitev s praksami, ki so jasne in iste v vseh državah. In tu imamo tudi jasno predelitev ulog različnih partnerjev, ključno z drugimi organizacijami, s civilno družbo, z nevladnimi organizacijami. In ko gre za ta vprašanja, politike za poslovanje in za socialni dialog na vseh ravneh, imamo tu lahko izključne partnerje in te pristojnosti in tu gre za socialne partnerje. Torej, ustrajamo pri tej točki, kajti žal obstaja ta tendenca, da izključimo socialne partnerje in tu lahko izključimo tudi sindikalne organizacije. To je povezano tudi s situacijo, ki jo poznamo, to je gospodarska kriza, vrčevalni ukrepi, tu gre za izgubo pravic, potem lahko vidite, kaj se je zgodilo ta teden v Belgiji, tu imamo lahko močno intervencijo nemških privržencev, šlo je za podjetje, ki je imelo tam sedež podjetju je prišlo do takšnih zahtev za to, da bi se pridobil material. Ne, obegi smo rekli, ne, to ni dovolj. To je zdajna situacija in če ne bomo pazili na to, če bomo bili pozorni na zagovarjanje socialnega modela v Evropi, moramo biti tu previdni in aktivni, tudi ko gre za upeljavo novega pojma, recimo, ko gre za posodabljanje socialne varnosti, kaj to pomeni v določenem trenutku. Tu gre za spremembo pokojninskega sistema, tu gre tudi za upad oziroma zmanjšanje starosti za pokojevanje in pogrem gre tu tudi za financiranje. To se rešuje na nacionalni ravni zaradi mreže pokojninskih sistemov na nacionalni ravni. Na kratko bom zaključila, čeprav je to zelo pomembno in sicer gre tu za EURES. Gre za. Slišali smo vaš predlog, da bi imeli krovni odbor, ki bi nadzoroval vse te programe, ki sedaj obravnavamo. Tu imamo vseeno vprašanje glede tega okviru napredka. Lahko rečem, da nikoli nismo imeli tega. Imeli smo neformalni odbor, že zelo dolgo je tega potem smo imeli nevladne organizacije, socialni partnerji so bili posebno izključeni tu. Torej, po našem mnenju je to temeljna prednost, da imamo jasno načelo partnerstva v strukturnih skladih in kar zdaj pa preostalo v nasprotju s tem, da bi nekoliko odstranili bojazni kolegice, tu ni protislovi. Bolje bi bilo, če bi imeli EURES in čezmejna partnerstva Eurosa v Evropskem socialnem skladu. Kaj ti? Tu bi šlo za to, da bi nasprotovali progresivni regresiji naše udeležbe v okviru sedanjih partnerstv in v okviru mreže nasploh. S tem bi pravzaprav krepili mobilnost, ampak enakopravno mobilnost. Tako veste, kot tudi jaz, da je zaenkrat tako, da se zakonodaja ne spoštuje v Evropski uniji. In prav zaradi nekaterih slabih zakonodajnih predlogov na področju mobilnosti delavcev, ki prihajajo iz tretjih držav, tu gre zlasti za sezonske delavce, tu gre za neizvajanje tega predloga direktive, tu gre za načelo enake obravnave, torej na splošno pridemo do tega, da obstaja deregulacija trga dela in tu gre tudi za nespoštovanje pravic mobilnih delavcev. Evras je eden izmed elementov, ki pozarja na to. In tu bi lahko zagotovili enakopravno mobilnost in še bolj, če bi s tem povezali socialne partnerje. Hvala lepa, gospod Reuter, za konec. Najlepša hvala. Čisto kratek bom. Najlepša hvala za to razpravo, ki sploh ni lahka. Vprašanje je povezano s cili. Kdo je proti izkoreninju revščini? Vendar pa vidimo zelo malo napredka in zelo daleč smo od cilja 20 milijonov. Kdo ne bi rad bil vključen, ne gre samo za socialni dialog. Vidimo, da obstaja vedno večji razkol med bogatimi in revnimi. Poglejte si samo poročilo komisije o zaposlovanju in o razvoju. Številke so jasne. Vprašanje pa je, kako lahko takšen program uporabimo da dobimo konkretne rezultate. Potem pa imamo še težko plat eh, socialnih inovacij. Kdo je proti socialnim eh, inovacijam, vendar pa zakaj govorimo o tem, zakaj govorimo o podjetništvu? V zadnjih 15 letih smo razpravljali z Evropsko komisijo o teh pojmih, o zaposljivosti, o fleksi varnosti in veliko časa smo porabili za definicije, kaj s tem želimo povedati, kaj želimo storiti s tem. Mogoče sem naiven, ko sem mislil, da se bo to res zgodilo in zelo sem bil presenečen, ko sem dobil vabilo na konferenco Evropske komisije o socialnih inovacijah in šlo je predvsem za električne izkaznice v japonskih mestih. Ne vem, če imamo isti koncept in razumemo isto pod socialno inovacijo. Imamo diskriminacijo, izključenost, eh, prisiljence brez dokumenti, mlade brez poselni. Socialna inovacija pomeni, da iščemo rešitve skupaj s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami za to, da razvijamo perspektive in inovativnost ne pomeni, da ponavljamo programe. Torej, nihče ni proti inovacijam, vendar pa moramo jasno vedeti, kaj želimo storiti in da upravljamo tudi socialno politiko na podlagi dejstev. In če jaz mislim res, to pomeni, da v preteklosti nismo oblikovali socialnih politik na podlagi dejstev, Potem pa imamo še vprašanje, kakšen je naš cilj? Vprašanje načela partnerstva. Mogoče nisem bil dovolj konkreten, vendar pa gre za partnerstvo, ki vključuje socialne partnerje, vendar pa tudi programe za aktivno vključevanje. Torej gre za razvijanje programov, gre za izvajanje teh programov, za nadzor in pa tudi za evalvacijo. Bel, primer za to je pro, program Progress. Veliko ljudi je veliko pridobilo s tem programom. Kaj je bila največja prednost? To, da smo razširili omrežje in da nismo izobrazili v smislu izobrazbe, ampak v smislu sposobnosti. gre predvsem za sposobnost organizacij, da iščejo rešitve ali smo bolj ali manj inovativni, je vprašanje, vendar pa je to za nas zelo pomembno v okviru progresa. Gospa Štenduk je vprašala tudi, kaj menimo o tem, da smo izključili protidiskriminatorne ukrepe iz programa Progress. Sam nisem bil za to, zaradi tega, ker se mi zdi, da gre boj proti diskriminaciji in vključevanje skupaj. Govorili smo o socialnih storitvah, o boju proti diskriminaciji in o tem, kdo je naj in kdo je zunaj trga dela, ker še vedno se zauzemamo za enako plačano delo, za enaka delovna mesta. Torej, vprašanje je, kako razvijati te programe, ne da bi izgubili dodane vrednosti progresa in resnično omogočiti gradno zmogljivosti, da bi našli rešitve za socialne potrebe in še podjetništvo. Če tega to razumemo tako, kot to francozi, da nekaj podzamemo, potem moramo resnično najti v tem okviru rešitve za socialne potrebe. Če pa na to gledate samo iz poslovnega vidika, potem gre zgolj za poslovanje, potem imate problem. Kajti istočasno se borimo za priznavanje splošnega interesa za splošne socialne storitve in posebno konkretno vlogo na tem področju tukaj smo malce zdržani. In še konkretni vprašanje, ki smo ga dobili o Elizabeth Schroeder. Lahko računamo na to, da bomo v sedmih letih resnično potrebovali več prožnosti za iskanje inovativnih rešitev. Vendar pa gre za vprašanje, kdo je vodilni, kdo um, v resnici dela, delajo to komisija ali gre zgolj za koordinacijo partnerstva, vključujoč sindikate, socialne partnerje in civilno družbo. Če je tako, potem imamo možnost za socialno inovacijo, socialne in inovativne rešitve in zaradi tega moramo nadaljevati z razpravo tako kot danes. Euh, Hvala lepa. Eh, moramo že zaključiti razpravo, ko imamo občutek, da smo se je komaj lotili, ampak ne dvomo se bomo lahko temu še nakdano povrnili. Mislim, da te, ta tri poročila so uh, nas uh, seveda podučila. Uh, in eh, nedvomno eh, bo to upoštevala naša poročevalka. Moramo zauzeti stališče do tega programa Evropske komisije, ki eh, postavlja ničkoliko problemov in torej zahteva našo stališče, našo udeležbo. Tukaj gre za razčlenitev na tri sklope. Če želite še kaj povedati, prosim, da to storite čim čim bolj uh, kratko. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, rada bi se zahvalila vsem povabljencem za predstavitve. Sedaj je postalo jasno, kje so pomankljivosti, katere so še odprta vprašanja, kje smo dosegli uspeh, kje lahko razvijamo naše delo, načelo partnerstva za sodelovanje civilno družbo s socialnimi partnerji. To je zelo dobro in to se je danes tudi potrdilo. Meni se zdi toliko bolj eh, pomembno ločevanje med različnimi programi, kaj ti še posebej EURES kaže na to, kako zelo težko je in kako zelo resne so posledice, če delamo napake. in mislila sem tudi, da je bolje, da, da evre so vključimo v Evropski socialni sklad, vendar pa se bojim, da bomo izgubili zelo dobre vidike um, evresa, kajti imamo države šance, ki definirajo svoje prioritete pri mejnih partnerstvih, pa imamo posebne cilje. In ta partnerstva moramo ukrepiti, kajti ti igrajo pomembno vlogo pri mobilnosti zaposlenih. Zato bom še naprej popraševala potem, vendar pa mislim, da bi bila velika napaka, če bi to izključili, kajti s tem bi izgubili zelo pomemben element za zaposlene in za delodajalce. Ehm, merci beaucoup. Hvala lepa. Na tej podlagi bomo nadaljevali naše delo. Naslednja etapa v okviru tega svešnja bo obravnava eh, predloga poročila gospe Steinbrück ob naslednji seji. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Zaključujemo se še, se še enkrat našim gostom. E, in zdaj pa naj izrazim dobrodošlico gostom, ki bodo spregovorili pod točko 7, prišlo do, bo do izmenjave mnen. Gre za vprašanje Evropskega socialnega sklada in razveljavitve e, uredbe 2081. Eh, besedo bom predala eh, najprej naši poročevalki, ki bo uvedla razpravo, tako da nekako ugotovimo, v katero smer naj razvijamo te razgovore. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi našim strokovnjakom in eh, gostom, ki so se nam pridružili danes. Moram um, se zahvaliti tudi vsem kolegom, ki so se angažirali uh, v zvezi z vprašanjem Evropskega socialnega sklada. Ehm, dejansko smo zbrali zelo eh, zanimivo skupino eh, ekspertov, strokovnjakov. Hvala, predsednica. Dejansko moram povedati, da razvoj Evropskega socialnega sklada je izredno pomemben in eh, to smo ugotovili tudi iz, eh, raz, iz predhodne razprave, v kateri smo se že sklicevali na Evropski socialni sklad. Nekateri so izrazili željo, da bi povezali določene programe z Evropskim socialnim skladom. To dokazuje, kako pomembno vključevanje eh, teh programov oziroma vidika eh, poklicnega usposabljanja upravljanja in socialnega vključevanja eh, je pomembno dan danes. Prva točka, eh, v zvezi s katero bo potrebno razmisliti, je eh, učinkovitost tega Evropskega socialnega sklada. In potrebno bo razmisliti o tem, kako naj oblikujemo ustrezne projekte na terenu. Dejansko, katera je lahko povezava med evropsko željo po uh, socialni kohezijo, vključevanju, uh, eh, poklicne socialnemu vključevanju, kako želimo to povezati s politikami, ki se uresničujejo na lokalni ravni, zato da bomo dosegli večjo, večjo učinkovitost. Druga, drugo vprašanje, ki je prav tako pomembno. Uh, No, vsi smo ugotovili, kako klauzula makroekonomske pogojnosti je lahko zanimiva Eh, na ravni eh, tudi urejanja prostora, ampak eh, smo tudi ugotovitli, da je ta klauzula dejansko ne ustrezna, ne koristna na socialnem področju. Po drugi strani pa smo zelo zainteresirani za pričevanja ekspertov z ozirom na to, kako gledajo na razne ukrepe in na njihov učinek na terenu. Tretja točka, ki jo kateri bomo razpravljali, je, kako naj povečamo poklicno, poklicna znanja eh, zaposlenih in sicer to eh, v službi, zunaj službe in kako se lahko borimo proti eh, Ehm, tudi uh, osipu, šolskemu osipu uh, in torej ne pridobivanju ustreznih znanj, kar eh, jih lahko zelo pogojuje pri vstopanju uh, v uh, družbo, na trg dela. Torej to so stvari, okrog katerih uh, si vsi prizadevamo, vsi, vse politične skupine se tega lotevamo na zelo odprt način. In vsekakor pa mislim, da bomo morali najprej prisluhniti našim strokovnjakom, zato da bomo imeli in tudi, da a, se pač držijo časa za govor, zato da bomo imeli čas za razpravo. Seveda in a, zato bom ne mudoma dala besedo gospodu Andrijasu Bartelu, ki je strokovnjak za evropske zadeve pri Arbeiter Wolfartu Bundeswehrbandu iz Berlina. Eh, boste morda, prosim, lahko obrazložili, kateri, katero eh, organizacijo zastopate, kaj ti mi ni bilo povsem jasno. Najlepša hvala za vaše povabile. Vabilo. Tukaj bom poročal z vidika Nemčije. Lahko vam predstavim, kaj delamo v tem trenutku v zvezi z Evropskim socialnim skladom in kaj želimo doseči prihajam iz organizacije, ki je združenje, ena največjih združen v Nemčiji. In um, mi zastopamo približno 1,5 milijona zaposlenih v socialnem področju. Že 16 let sem eh, operativno delal na področju projektov, potem pa na področju strateškega načrtovanja. Kako zgleda situacija v Nemčiji? Poleg operacijskih programov imamo takšne programe na zvezdni in državni ravni imamo 61 podprogramov, znotraj katerih delamo in mi imamo torej program za razvoj osebja, ki dela na področju socialna varstva in tam smo tudi vzpostavili določena partnerstva. Kaj delamo? Mi smo pristojni za zakonodajne ukrepe na področju pokojninskega sklada, zdravstvenega varstva, vseživljenskega učenja, izobraževanja, poklicnega izobraževanja in vseh drugih vprašanj v zvezi z izboljšanjem zaposlovanja in načrtovanja poklicne karijere. Še posebej imamo največji delež članov, ki dela na področju um, socialne varnosti za starejše in za otroke. Demografske spremembe so prizadele vse države in lahko predpostavljamo, da bomo leta 2020 potrebovali 45 odstotkov več eh, zaposlenih, odkot jih bomo vzeli, ne vem, vendar imamo istočasno zelo malo možnosti novih zaposlitev, tiste pa, ki jih imamo, jih moramo pa obdržati. Mi sodelujemo z Ministrstvom za eh, socialne zadeve in za zaposlovanje tukaj imamo posebne programe in dobivamo tehnično pomoč iz Evropskega socialnega sklada, kjer smo ustanovili določen centr za izvajanje programe in tudi vodilno skupino, ki skrbi za povezave med eh, javnim sektorjem in eh, centrom za socialno delo. Imamo tudi ta, to koordinacijsko središče, ki tudi nadzoruje programe in ocenjuje rezultate glede konkretnih, eh, napredka in rezultatov eh, Mi imamo 60 milijonov evrov na voljo za naše programe. Do leta 2014 um, bomo izvedli vse projekte in 140 projektov je državnih projektov in Kaj razumemo pod Evropskim socialnim skladom? To je za nas pravi laboratorij, kjer lahko preizkusimo nove ideje. Zato, da lahko povečamo zaposljivost in tudi preizkušamo naše ideje za možno za zmanjšanje revščine. Ne želimo podvajati tisto, kar že počnemo na državni ravni, ampak želimo storiti tisto, kar lahko storimo, da zaposlimo ljudi in da obdržimo delovna mesta za tiste, ki to že imajo. In sedaj še strategija 2020. Za nas vse skupaj je ta strategija zelo dobra kjer se obravnava ta vprašanja po temah, vendar pa moramo pogledati zelo natančno tudi nacionalne programe za reforme in kako se te usklajeni s cilji. Včeraj smo dobili analizo z ministerstva kjer je pisalo, kako bomo izvali program in na žalost niso bile vključene tiste zadeve, ki smo želeli, kot je boj proti revščini. Ne glede na to, pa nas zanima, kje je možno za napredek, za raznotraj te strategije. Veliko pozornost smo namenili programom za oskrbo in nego starejših meščanov. kot tudi boj proti revščini. Tukaj mora biti minimalno zagotovljena eh, količina sredstev znotraj Evropskega socialnega sklada. Zato da bi prišlo do pritiska strani sveta, temu se moramo upreti. In še makroekonomija. Dobili smo že nekaj idej v zvezi s tem, ne moremo pa si predstavljati, da bi enostavno prekinili z našim delom, če makroekonomska situacija ni najbolj ugodna, še posebej, če si pogledamo določene skupine. Naj vam dam primer. Ne more priti do tega, da imamo programe za brezposelne, za zapornike, samo zaradi tega, ker je prišlo do poslabšanja makroekonomske situacije in jih moramo obdržati, zato pa moramo upoštevati posebne kanzalnike, da se še posebej osredotočimo na te skupine. Izdelali smo tudi študijo glede kazalnikov za prihodne študije na socialnem področju. Ni namreč dovolj, da upoštevamo samo gospodarske dejavnike glede porazdelitev sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Tukaj potrebujemo tudi druge dejavnike, ko gre za boj proti revščini in še partnerstvo. To mi podpiramo, to potrebujemo ne samo za socialne partnerje zelo smo hvaležni za to, da smo tukaj vključili tudi nevladne organizacije, civilno družbo. To je za nas bistvenega pomena, če ne sploh ne bi mogli sodelovati. Partnersko sodelovanje mora zgledati tako, da imamo eno, enogopravne odnose. V Nemčiji dobimo enostavno sklepe našega ministrstva, ki jih moramo potem samo potrditi in prekimati, ne pa da bi imeli kakršenkoli vpliv na oblikovanje in še kode, kodeks ravnanja. To si želimo pogledati, kako ta zgleda. Tukaj imamo kar nekaj konkretnih predlogov. Uh, in upamo, da bomo lahko k temu pritegnili tudi tiste partnerske države, ki so do sedaj bile zadržane. In še zelo pomembno vprašanje ponostavljanje glede finančnega razvoja. Treba je pogledati vprašanje pavšalnega plačevanja, prožnost financiranja, kjer lahko pogledamo, kje imajo države probleme in jih potem rešiti in za nas tudi tehnična pomoč, ki je ravno tako pomembna, kot sem že povedal na začetku, tudi ni tako nepomembna, če želimo graditi zmogljivosti, potem moramo imeti priložnost za uporabo teh sredstev. Uredbo je treba tako spremeniti, da ne bodo sredstva šla samo v najmanj razvite regije, ampak tudi v prehodne eh, regije. Kaj si zamišljamo za prihodnost? Imamo dva pomembna področja in to je okrepitev socialne države glede na eh, demografske spremembe in drugič eh, okrepiti je treba boj proti revščini. Tukaj moramo resnično nekaj storiti v Nemčiji. Mi moramo tudi storiti veliko za pomoč eh, za poslivo, za zaposljivost, torej vseživljenjske učenje. In v tem trenutku še ni razvidno, da bi partnerstvo z ministerstvom bilo tako zelo odlično in živahno. Zato prosimo, da vi pošljete jasne signale z uredbo, da tudi v Nemčiji ne sme spregledati pomembnih partnerjev. Hvala. Danka Bates. Um, ähm, Najlepša hvala, gospod Bates. Äh, Sedaj pa damo besedo Eriku Etienu, generalnemu sekretarju za regionalne zadeve v regiji Pretu, Poitou, Charente. Deset minut. Hvala, predsedujoča poskusil bom deliti z vami vsakdanje izkušnje pri upravljanju s sredstvi iz Evropskega socialnega skupa sklada, prihajam tudi sam iz relativno kmetijskega področja, je gre za povprečno veliko regijo, eh, kjer eh, s temi sredstvi uporablja centralna eh, nacionalna uprava in deloma tudi regionalni uradi, sicer generalni za, sekretarjat za regionalne zadeve. Torej, Jaz bom uporabljal a, potem kratico, ampak to sem a, obrazložil zdaj na začetku. A, torej, a, od, od 4 milijard evrov, ki jih prejema Francija iz Evropskega a, socialnega sklada, prejemamo. A, pač samo manjši delež, za, se pravi 2,7 odstotkov vseh celotnega, celotnega francoskega prebivalstva. Torej, 49 odstotkov uh, uh, evropskega povprečnega prihodka dosega naša regija, se pravi, da je povprečno razvita in moram reči, da predvsem se ukvarjamo z predelovalno živilsko industrijo. Tako kot druge velike francoske regije je bila tudi ta regija prizadeta z veliko krizo iz leta 2008 dalje in torej od predvsem od leta 2011 smo zabeležili predsejšno upočasnjenje po upočasnitu lahko rečemo, da Evropski socialni sklad spremlja francoske in evropske politike, kajti eh, dejansko imamo eh, tudi eh, neke vrste pogodbo, ki jo podpisujo države članice s komisijo za uresničevanje politik, ki za nasprotovanje oziroma za gospodarsko prenovo, za spodbojanje konkurenčnosti za povračanje, za povrnitev k eh, ravnovesju, eh, kar zadeva eh, računovodske izkaze. Uh, torej, uh, v Franciji uh, je brezposelnost uh, trenutno znaša 3,9 odstotkov, v naši regiji pa 2,9 odstotkov. In torej moramo reči, da evropska sredstva služijo ravno za to, da vzpostavimo neke vrste mostu med uh, izobraževanjem in trgom dela. Želimo spodbuditi kakovostno zaposlovanje in spodbuditi uh, ponovno ustvarjanje delovnih mest v tako nekoliko bolj oddaljeni regiji regiji. E, eh, naj povem, da gre z relativno majhno regijo, ki pa veliko porabi. Trenutno imamo e, 72 odstotkov eh, celotne eh, pač eh, porabe, torej ni, ne, pravzaprav ni nikakršnega tveganja, kar zadeva Evropski sklad za regionalni razvoj, nikakršnega posebnega tveganja za gospodarskega vidika. Je majhna regija, kjer pomeni, da 90 milijonov evrov se uporablja za več kot tisoč različnih svežnjev, se pravi približno 51 tisoč evrov evrov za vsak uh, projekt. Torej, to odraža uh, neko socialno tkivo v regiji Poitou-Charont, ki se osredotoča predvsem na uh, tudi nekoliko manjše projekte, kar nam omogoča, da uh, tudi imamo celo vrsto namigov za razmišljanje. Politike za zaposlovanje so zelo teritorijalne uh, v Franciji in prefekt v vsaki regiji, eh, pravzaprav upravlja z kar 90 eh, odstotki eh, vseh sredstev, ki prihajajo, ki se stekajo v regije direktno iz centralnih uprav. Trenutno um, sicer imamo potem celo vrsto eh, pristojben, ki, ki prihajajo iz eh, centralne uprave in ki omogočajo eh, vzpostavitev neke zavarovalne mm, mreže, torej mreže za socialno varnost. Zato zagotovimo vsem prebivalcem, da imajo vsaj neko minimalnem, minimalnem prihodek. V Franciji se ta, ta sistem upravljajo departmaji in v okviru regionalnega Evropskega socialnega skladu imamo tudi deset departmajev v regiji Poitou-Charont, ki prejemajo do 4 milijone evrov za to, da se spodbuja tudi vstopanje na trg dela, zato da se omogoča tudi brezposelnim, da ponovno najdejo zaposlitev. Več kot 10 tisoč, 15 eh, eh, tisoč eh, brezposelnih je dejansko imelo priložnost ponovno najti zaposlitev po zaslugi teh programov. Ehm, torej, vračanje na trg dela, spodbujanje torej zaposlovanja, ampak krati tudi boj proti šolskemu osipu, zato da smo aktivni na vseh področjih javnega življenja in zato, da lahko ljudje imajo vse adute, s katerimi lahko razpolagajo. Evropski socialni sklad spremlja torej konkretne dejavnosti tudi med ministerskega dela in dejansko Eh, prihaja do zelo velikih eh, prizadevanj srednji javnega sektorja za to, da se omejuje šolski osip in to tudi z ustreznimi centri za spodbujanje vključevanja mladih na trg dela. Ti centri so prisotni vse povsod v naši eh, regiji in prijemajo tudi pomoč Evropskega socialnega sklada. Tako da a, Eh, kar 80 odstotkov vseh iskalcev zaposlitve oziroma vseh, ki so zapustili tudi eh, eh, šolanje, se lahko potem vključujejo na trg dela. Vsekakor v Franciji imamo 5 milijonov nepismenih In uh, v uh, Franciji in tudi v naši regiji imamo tudi ustrezen program, za, uh, v katerem so opredeljene ključna znanja, s katerim skušamo uh, zagotoviti vsem osnovna znanja in uh, nove sposobnosti, nove osnove in uh, tudi nove veščine na trgu dela. Evropski socialni sklad v uh, naši regiji ni zelo izpostavljen in eh, ni zelo osredotočen. En del je posvečen gospodarskim spremembam in drugi del zadeva vračanje na trg dela uh, pri iskavcih zaposlitve in tretji del pa zadeva socialne politike. Torej, ko govorimo o gospodarskih spremembah in podporu, podporo temu področju. To predstavlja 80 odstotkov operativnega programa in preostali pa deli pa so razdeljeni med ostala dva sklopa. Vse to je bilo izmerjeno v trenutno potekajočem programu s pomočjo eh, centralne uprave in eh, tudi na regionalni ravni, kajti imamo informacijski sistem, ki je bil oblikovan v zadnjih letih ki nam omogoča, ki omogoča ne samo državi, da pripravi svoj a, e, letni evalvacijski program, ampak da omogoča tudi upravljavski dialog med regionalno ravno in nacionalno ravnjo. Številke, ki sem jih omenjal, so vzete iz. A, a, aplikacije, ki je povezana z Evropskim socialnim skladom in tudi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, ki nam, ki nam omogoča, da ugotavljamo, kako napreduje ekonomski model. Seveda imamo druge veliko pomembnejše regije v Franciji, eh, kot naprimer Ile-de-France oziroma regijo Ronalp, kjer eh, seveda eh, je izraba Evropskega socialnega sklada eh, morda veliko, veliko eh, pomembnejša to, da imamo približno 58 odstotkov uh, akcij, uh, ki zadevajo predvsem ljudi, ki niso ustrezno usposobljeni in uh, torej politike za spodbujanje uh, vključevanja na trg dela lahko imajo izredno pomembno vlogo tudi v naši regiji. Uh, Seveda pa vse to postavlja nekoliko problemov. Čisto na kratko, kaj ti eh, čas eh, hitro mineva, eh, naj vam povem, kaj želimo storiti v okviru naslednje urebe za Evropski socialni sklad za obdobje 2014-2020. Želimo se osredotočiti na te tri sklope, želimo pripraviti zaposlene za gospodarske spremembe, želimo zagotoviti lažji dostop iskalcev zaposlitve do trga dela in želimo spodbuditi socialno vključevanje. Evropski socialni sklad z vidika Francije in z našega regionalnega vidika mora ostati še vedno javno sredstvo, ravno orodje mora biti namenjeno podjetjem, zaposlenim, tako uh, brezposelnim kot zaposlenim in moramo biti organizirani tako, da bomo v stiku z problemi na terenu. Uh, In uh, dejansko te problematike so eh, teritorijalnega značaja v Franciji. Želeli bi razmisliti tudi o, o eh, številnih posrednikih in umestnih organih. Torej, naj spregovorim tudi o, o različnih programskih poteh. Danes bi bilo potrebno poenostaviti formalni nadzor operativnih programov in predvsem eh, operativnega programa Evropskega socialnega sklada. Moramo namreč zagotoviti eh, uporabo, ustrezno uporabo Evropskega socialnega sklada tudi za manjše subjekte, tako kot je povedal tudi um, nemški kolega, zakaj ne bi imeli ustreznega priročnika za upravljanje, ki naj bo na voljo tudi uh, za uporabnike Evropskega socialnega sklada. Moramo bolje izmeriti. Uh, dosežene rezultate. Večkrat seveda je težko izmeriti, kaj je bilo doseženo, ampak obstajajo določeni kazalniki, ki eh, seveda lahko omogočijo, da bolje opredeljujemo dosežene rezultate in zakaj ne bi razširili, govorim o razširitvi Vem, da um, potekajo razprave v zvezi z morobitno razširitvijo uh, Evropskega programa za prehrambno pomoč za najbolj ranljive skupine, ampak seveda to uh, bi bilo seveda priporočljivo in kaj uh, pa še tudi o uh, Evropskem uh, skladu za uh, prilagoditev globalizaciji. Seveda, uh, morda bi lahko si zamislili določene eh, pač povezave med temi skladi in eh, prihodnim operativnim programom v okviru Evropskega socialnega sklada. Hvala. Ähm, Najlepša hvala, Etienne. Tukaj imamo sedaj še tretjega strokovnjaka, Adama Kulmana, ki je profesor na Inštitutu za odprto družbo. Izvolite deset minut, imate na voljo. Prosila bi vse strokovnjake, da če imate pisni material, ga pošljete poročevalcem v senci in jih lahko opustite tudi tukaj v sekretarjatu tako da bomo upoštevali vaše predloge pri našem poročilu. Izvolite. Um, Hvala lepa. Dovolite, da vam nekaj povem o zvezi z našim programom. Torej, mi se ne poslužujemo tega sklada, ampak v resnici prispevamo v ta sklad oziroma dopolnjujemo sredstva iz tega eh, sklada. Češka republika, Slovaška, Mačarska, Romunija in Bolgarija. Se, tej, se nahajajo v tej situaciji. Želim razdeliti eh, svoj prispevek v tri sklope. Menimo, da nekateri pomembni vidiki bodo deležni podpore sveta, pri nekaterih drugih bo vloga parlamenta veliko večja, nekateri vidiki pa ne, niso zajeti še v predlog in zato parlament bi lahko odigral pomembno vlogo kot pobudnik. Najprej bom govoril o prvi skupini. Ko gre za integrirano uporabo sredstev, oziroma kar zadeva proaktivno uporabo sredstev, poenostavljanje, mislim, da je to dobra pot, po kateri moramo hoditi. Tudi kar zadeva teritorijalne cilje in kar zadeva podregionalno raven, seveda tukaj bo tudi treba posvetiti veliko pozornosti. Pri tem bo treba poštivati tudi spodbojanje vključevanja Romov. To so vidiki, ki se morajo ustrezno odražati v predlogu uredbe. Mislim, da je to bistvenega pomena, ki zadeva to prvo točko, prvi sklop. Mislim, da učinkovitost Evropskega socialnega sklada bo pogojena s splošno uredbo predvsem s to uredbo, bolj kot pa z regionalno uredbo. Katera so vprašanja, za katera mislim, da so bistvenega pomena v eh, predlogu, ki ga je pripravila komisija in kar morda svet ne, tako, ne podpira v taki meri, kot bi si želeli. Nekateri so že omenjali uh, pomembnost uh, minimalnega deleža za Evropski socialni sklad oziroma minimalni delež za socialno vključevanje. Potem imamo tudi vprašanje eksante pogojnosti. Veliko je že bilo povedano v zvezi z makrofin, mak, makroekonomsko pogojnostjo. Soglašam, da makroekonomska pogojnost je lahko nevarna za ESF. Uh, In mislim, da je eksante pogojnost, se pravi, da države članice morajo pripraviti tematske strategije, da to podpira uporabo sredstev. In to je zelo koristno za naše namene. Zato mislim, to je eh, zelo pomemben korak naprej v predlogu, ki je pred nami. Kar pa zadeva socialno vključevanje, vključevanje Romo, mislim, da eksante pogojnost za socialno vključevanje se poveže z eh, strategijami eh, za integracijo na nacionalni ravni. Torej ni pomembno, da samo pripravljamo besedila, ampak da jih tudi uresničujemo. Mislim, da je bistvenega pomena eh, tudi to, da uredba vključuje določena institucionalna jamstva proti Eh, diskriminacij. Pot, moramo hkrati tudi usposabljati, uh, usposabljati osebje, ki bo zadolženo za razdeljevanje evropskih uh, sredstev. In moramo tudi spodbuditi uh, uporabo ustreznega deleža SEF-a e za a, priložnosti in za specifične ukrepe. Pri tem moramo tudi krepiti zmogljivosti naših partnerjev v okviru različnih partnerstv. In ob koncu bi želel omeniti nekatera vprašanja, kjer lahko še besedilo izboljšamo. Predvsem Kar zadeva eksante pogojnost, besedilo uredbe pravi, da je potrebno imeti določene strategije. Ni jasno, ali uh, te strategije se potem morajo konkretno tudi izvajati in ali bo komisija to preverjala. Torej mislim, da uh, moramo biti čim bolj natančni pri formulaciji. Drugič kar zadeva vključevanje Romov in kar zadeva socialno vključevanje, To je tudi del eksante pogojnosti, kar zadeva socialno vključevanje, strategije za vključevanje Romov, eh, so tudi eh, stvar, ki, so pri, tudi stvar, ki je pri srcu eh, parlamentu in seveda to želimo spodbuditi skozi naprimer torej, izobraževanje oziroma tudi kar zadeva naprimer bivališča zaposlovanje. In eh, seveda tukaj moramo zagotoviti ustrezno eksante pogojnost. Naj vas opozorim na to, na eh, resolucijo Evropskega parlamenta, ki sem jo tudi že omenjal in sicer iz marca lansko leto. In tam piše, da bi strukturni skladi morali odpraviti segregacijo in okrepiti socialne storitve. Zelo pomembno je, da se je Evropski parlament že zauzel za takšno pogojnost skladov iz Evropskega socialnega sklada, čeprav komisija še ni pripravila osnutka uredbe. Institucionalna jamstva bi lahko še okrepila to pogojnost. Mislimo, da strukturi sami morali odločiti, kam bodo šla sredstva, če ne bo odgovornosti, potem tudi ne bodo sprejete dobre odločitve. To je vse, kar sem želel povedati. Pred meseci sem že poslal tudi konkretne predloge. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo kolegicam in kolegom. Najlepša hvala, zelo sem vesela. Zaradi vseh eh, pripomb, ker sem videla, da se skoraj posem strinjamo v teh zadevah. tudi gospod Kulman je omenil, da moramo prepričati svet in da moramo vedno upoštevati socialno vključevanje in da moramo to zaščititi, da ne bo to v nevarnosti zaradi gospodarske situacije gospodarske razmere oduzemajo pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Res je, da imamo glavni inštrument za zmanjšanje revščine in to je povezano tudi z diskriminacijo. Sama sem poročevalka v odboru Libe za poročilo program za državljanstvo, ki želi izključiti diskriminacijo. Torej imamo veliko posvetovanja, kako uskladiti ti dve uredbi. Umenili smo tudi splošno uredbo, ki bi lahko ogrozila nekatere vidike, ki smo jih podprli v tem odboru. Zato moramo biti zelo previdni in pozorni glede dogodkov. Glede načela partnerstva, tudi tukaj se strinjam s tistimi, ki so dejali, da ni dovolj, da o tem govorimo samo na konceptualni ravni, ampak da vidimo, mm, da gledamo na to področje tudi v praksi. Zelo lahko je govoriti o protidiskriminacijskih okrepih, če pa tega ne izvajamo, je pa potem to večji problem. Zelo težko je tudi premostiti pomankanje politične volje na lokalni ravni. Če smo specifični, potem bomo lažje zagotovili izvajanje teh konceptov. Najlepša hvala. In kot je omenila Elizabet, smo popolnoma odprti za pisne komentarje. Najlepša hvala. Ja, vielen Dank, Inga. Najlepša hvala, Inga. Sedaj pa damo besedo gospej Morena Šartije, ki je poročevalka, ki ima verjetno celo vrsto vprašanj. Prosim, izvolite, beseda je vaša. Merci, Hvala, predsedujoča. Rada bi se zahvalila trem govorcem, kajti to je res dopolnilo razpravo in je bilo zelo zanimivo. Najprej prvo ne bom se vračala na vprašanje Kinga, ampak nadaljevala bom v isti smeri. Prvo, to je lahko posem konstruktivno. Vidimo, da se vsi vrtimo okoli ocene učinka, okoli volje, da bi res delovali v praksi. Ampak zanima me, ali imate eni in drugi smernice, ki bi mi jih dali glede socialnih kazalnikov, pri katerih bi lahko izhajali za merjene učinkovitosti teh politik. Ne, ne le za merjene, ampak tudi zato, da bi akterje pripeljali do večje učinkovitosti v praksi. Da bi poskrbeli za to, da so evropski skladi res vzvod. To je bilo moje prvo vprašanje. Drugo. Res mi je bilo všeč, ker ste številni omenjali pomembnost tega, da imamo prehodno obdobje. O tem smo že govorili v parlamentu, aktivni smo na tem. Torej, vidimo, da ko vstopamo v takšno aktivno politiko, tam potrebujemo te tranzicijske regije. Pokazali ste, koliko je različnih dosjejev ki so zadevni tu, ko gre za Evropski socialni sklad. Ta Evropski socialni sklad ni sklad, ki bi podpiral velike doseje, recimo, ko gre za upremljanje o zemlji, ampak gre tu za različne doseje. Pogosto gre za doseje, ki niso zelo pomembni finančno gledano. Torej, sprašujem se, kako bi po vašem mnenju lahko izboljšali in poenostavili to večkratnost dosjejev, pri katerih se morate soočiti s tvrmi v praksi. Tretje, kar bi omenila in to je zelo zanimivo, to je vsaj mene zelo zanimalo, to, kar ste rekli vi. Pokazali ste, kako socialni tokovi lahko podprejo inovacije in kako to deluje pri sprožanju nacionalnih politik kako to lahko še povečamo. Socialni sklad je laboratorij novih idej. Socialni sklad lahko podpre politike držav. Kako lahko to osvetlimo, me zanima. Kako lahko še bolj povečamo te možnosti, ki obstajajo. In četrto, kar bi omenila, več govorcev je omenjalo projekte predvidevanja. Mislim, da ste to omenjali? Gospod, ne vem, nekdo je to omenil, nekdo izmed vas. Kakšen bo učinek na predvidevanje? Gospod Bardes, mislim, da ste vi to rekli. Treba je ohraniti delovna mesta, ne le ustvarjati, tudi ohranjati jih je treba s predvidevanjem, z izobraževanjem, zato da bi lahko ohranili naša delovna mesta. Tudi to je izjemno pomemben vidik. Kako lahko predstavite te smernice, zato da bi pri naslednji stopni tega programa Evropskega socialnega sveta bili še bolj učinkoviti. Toliko predsedujoča, moj seznam dolgih vprašanj. Najlepša hvala. Tudi sama bi rada zastavila dve vprašanji, ker sem tudi sama poročevalka v Senci in sem se zelo intenzivno ukvarjala s, te, s to uredbo. Imam vprašanje za gospoda Bartelsa. Imamo člen številka 6, ki naj bi podprl načelo partnerstva in za tem členom leži veliko dela. Imamo pa tudi lestvico podpiranja partnerstvu. To se mi zelo kritično in zdi se mi namreč, da bi vsa partnerstva, ne glede na to, v kateri državi članici zaslužili podporo. In mislimo, da nobeno partnerstvo ne more reči, da ne potrebuje podpore in vsa parnica mora izpolniti svoje naloge. Zato tukaj mislim, da ne smemo delati nobenih razlik. In še drugo vprašanje, ki je namenjeno gospodu Etienu. Ravno zaradi tega, ker imate zelo lokalni pristop, me zanima, kako ocenjujete pobudo lokalnega zaposlovanja. Mi zeleni premišljujemo o klauzuli petih odstotkov. Tukaj vidimo podobno za podeželja v programu. Lider, zanima me, če mislite, da je to smiselno. Še kdo? Ne. Zato bomo dali sedaj besedo eh, strokovnjakom za pet minut, ker imamo potem še priložnost za to, da damo komisiji. Sedaj bomo začeli v obratnem vrstnem redu in damo najprej besedo gospodu Kulmanu. Najlepša hvala. najprej o merjenju projekta. Tukaj vedno upoštevamo etnični dejavnik in tukaj mislimo, da na veliko načinov lahko merimo izboljšanje situacije Romov. Glede, če uporabljamo zemljevid revščine, kako se je zaposlenost izboljšala dolo, na določenem področju. Po drugi strani pa je koristno, če imamo nekaj etničnih kazalnikov. In še ponostavljanje. Najbolje bi bilo, da bi bili v uredbi čim bolj jasni obstoječa uredba že ima možnosti za simplifikacijo, vendar pa imamo zelo veliko možnih razlag in države članice se izogibajo tveganju, čeprav vedo, da bi kaj bilo koristno za širšo skupino koristnikov. Naprimer, ko gre za poenostavitev stroškov, v novi uredbi že imamo možnost za povšalne, povšalne plačila, ki jih ne bi bilo treba revidirati. Potem pa še inovativni značaj Evropskega socialnega sklada sedaj v tem trenutku sploh ni inovativen, saj ne na našem področju. Naj vam podam en, en primer. Imamo možnost za. za globalne subvencije, na katere jih države uporabljajo te subvencije iz drugih skladov. Čeprav imamo inovativne možnosti, se teh sredstev ne uporablja. In še obdrža uh, ohranjanje delovnih mest, tudi to je zelo pomembno. Naj vas spomnim za to, da je brezposelnost dosegla med mladimi približno 40 odstotkov v nekaterih državšencah, je sedaj moramo zagotoviti zaposlenost med mladimi in jo spodbujati, kajti tukaj ni dovolj, da samo ohranjamo delovna mesta. Hvala. Ja, naj se navežem na to. Eriku Etienu bom dala besedo, pet minut imate za odgovor. Hvala, predsedujoča. Veliko vprašanj smo slišali in lahko rečem, da bom dal tudi dokument sekretarijatu odbora, da bo to razdelil. Nimam toliko časa za vse, kar bi rad povedal, to boste videli v pisni obliki. No, veliko vprašanj smo slišali in veliko se vrti okoli lokalnih pobud. Nadgovorim predsedojoči, ja, v Franciji, pa tu Charente, imamo približno 80 odstotkov takšnih stvari, 20 odstotkov le na centralni ravni. Torej, lokalne pobude se ustvarjajo, mogoče prehitro, kot sem povedal prej, z lokalnimi akteri v praksi. Tu imamo lokalne entitete, ki odigrajo svojo vlogo, seveda, ampak tu imamo tudi specializirane organizme, vmes posrednike sem že omenjal, tu imamo lokalne načrte za zaposlitev, za dejavnosti vključevanja v skupnost. Nihče danes v tej situaciji ni hladen, ko gre za to temo. Treba je opozarjati na to v regijah. Zato se na teh ravneh to spodbuja. Prav gotovo. Ja, ta politika je bila teritorializirana, ne da bi tu pozabili na splošne interese. Kajti tu imamo načelo tega, da želimo spodbujati pobude, ki delajo in ki so uspešne. Drugo, socialni kazalniki. Omenjal sem kazalnike rezultatov, mogoče imamo tudi kazalnike revizij ko ste rekli, gospod plačevalka, mogoče bi to bile dobre smernice, kaj te, te stvari so težavne, ampak eh, kakorkoli že danes ne moramo reči, da smo že na pravi ravni smernic, kot jo imamo v celotnem življenju. Tako da moramo poskrbeti so, da imamo točke v smernicah, ki bodo vseživljenske. Ne samo za mlade, za nekatere, ampak da bo znano za vse vedno, da bo to priznano, v katerih bodo ljudje želeli imeti neko kariero ali začetek šolanja vse življenje. Torej, obstajati mora ta možnost tudi zato, da bi imeli informacije, zato, da bi lahko ljudje bolje izbirali, da bi se bolje usmirjali in to bi bili aktivni ukrepi preprečevanja izstopanja. Torej, gre za število tistih, ki sodelujo pri tem in to so ti kazalniki, ki so lahko korisni. In to so lahko tudi pričanja o tistih, ki bodo pokazali, kako je s tem in kakšno življenje imajo lahko s pogostnostjo. Glede zmanjšanja tega, kar ste omenjali, tu imamo cilje, glede rezultatov. Težko si je namreč predstavljati, da bi ta številka, ki sem jo navedel, ustrajala in bila vedno takšna v Fatušavont. Sedaj pa spreminjanje, predsedujoča, omenjali ste lokalne pobude. Seveda potrebujemo nacionalno politiko, ki bo spodbujala spreminjanja, potem imamo partnerstva med šolo in trgom dela, treba najti to pot, tudi odnos do drugih držav, recimo Nemci to počnejo bolje kot mi, treba je najti vrzeli. Torej imamo lahko pogodbe profesionalizacije, potem pogodbe za učenje, vse to so lahko orodja, ki nam lahko pomagajo glede skupnosti, glede predstavnikov, lahko imamo lokalne misije, tudi tu imamo lahko entitete, ki izhajajo iz skupnosti in ki lahko prodajajo ali predlagajo vsaj te pogodbe najširši možni javnosti, ki je izključno. In potem imamo seveda tu tudi javne storitve za poslovanje v državah. Tudi to mora priti do prodaje. Potem imamo tudi le določena merila spreminjanja in tu imamo merila, ki bi jih morali sprejeti, tudi ko gre za kazalnike. Potem poenostavitve, to večkrat slišimo. Dve smernici, če smemo omeniti. Ne gre za to, da bi storili karkoli z javnim denarjem, z tega se vsi zavedajo. Ampak eh, prej sem ustrajal na tem, da bi nekateri projekti bili majhni ali bi imeli manj stroškov. To smo nekako našli v tej ideji, ki smo pravkar slišali nemškega kolega. Imamo organizme, strukture, ki so mogoče slabo opremljene za to. Seveda gre tu za vlogo regi, da jih spremljajo pri tem, ampak tu imamo dve vrsti dosejev. Po eni strani imamo poenostavitve pod nekaterimi pragovi, tu imamo e SF, recimo, pod nekaterim pragom. To je mogoče lahko nek razmislek. Potem uh, vodenje, kot sem omenjal, pri projektih, tam, kjer poteka projekti, tam, kjer lahko počnemo drugače, druge, ko gre za organe upravljanja, ne glede to, ali gre za centralne ali lokalne. Tudi to so smeri, ki bi jih morali preučiti in si jih predstavljati. Na koncu naj se vrnem na zadnje vprašanje, ki sem si ga zabeležil. Povečanje tega dejavnika, do katerega pride. Seveda, kar zadeva ta sklad, to povzroča posledice. Kaj te? Intervencije so zelo dobre. Zakaj? Pri nekaterih tematikah, ko gre za socialno vključevanje, zakaj ne gremo tudi dlje pri povečanju deleža? Mogoče bi morali preučiti izjeme pri pogojevanju. Ne vem. Vsekakor, kar zadeva te stvari, te narave, tu lahko to pri stopnjah varira in na tak način bi lahko imeli še več projektov, seveda pa bi cilj posledično bil ta, da bi dosegli konkretne rezultate na terenu in da bi jih opredelili. Toliko nekaj besed iz moje strani glede zastavljenih vprašanj na splošno. Hvala. Preden bom dala besedo zadnjemu povabljenemu, se opravičujem, ker sem bila odsotna. Zato vam bom predstavila vprašanje glede računskega sodišča v Franciji. Je računsko sodišče upravilo analizo delovanja socialnega skleda in opozorilo je na težave, ki so povezane z tem, da se veča število partnerstva. Imate komentarje ali specifične odzive glede tega vidika? Ponovno se oglašam, mislim, da je to vprašanje zame, če mi dovolite. Ja, danes imamo 14 umestnih posredniških organizacij. V nekdani generaciji operativnih programov smo imeli 17 organizacij, torej smo racionalizirali stvari. Računsko sodišče, kot ste rekli, prosi za to, da bi še bolj racionalizirali te posredniške organizacije, ki so predmet splošne konvencije, ko gre za subvencije iz socialnega sklada. Praviti moramo to delo. Imamo kar nekaj prioritet. Mislim, da imamo tri smernice, ki ste jih omenjali, računsko sodišče, potem imamo to, kar sedaj obravnavamo, gospodarske mutacije, dostop do trga dela, dostop do zaposlitve, socialno vključevanje, vse dobro povezano in tega ne smemo izgubiti v tej večkratnosti takšnih organizacij. Tu moramo praviti delo, ne zato, da bi koga prikrajšali, za sredstva iz socialnega sklada, ampak gre za mirjenje stvari, gre za mirjenje pridobljenih rezultatov. Tu imamo posredniške organizacije, ki opravljajo fantastično delo, dosegajo rezultate, potem imamo tudi lokalne misije in tu gre za podobno. Torej, pravzaprav gre za to, da moramo identificirati dobre prakse zelo jasno, tega, kar deluje in potem moramo tu črpati stvari. Potem pa imamo tudi merila zaposlitve, In tu gre tudi za dolgotrajno brezposobnost, gre za občutljiva delovna mesta in tako naprej. To obstaja in to je kar nekaj dela, ki ga moramo postoriti. Hvala lepa. Zanima me, če so kakšni elementi glede te kritike računskega sodišča, glede načina delovanja v Franciji, kar bi lahko bilo korisno glede na zakonodajo v celoti. Na evropski ravni bi lahko to uporabili. No, še zadnji govorec, gospod Adam Kulman. Z... V redu. Aha, drugi vrstni red. Izvolite. Najlepša hvala. Rad bi omenil troje partnerstva, načela partnerstva socialni kazalniki in potem tretje laboratorij ISF-a. E torej partnerstvo tukaj ni nobenega vprašanja. Zaželjena bi bilo, da bi dosegli enakopravno obravnavo v vseh regijah. Čisto enostaven odgovor. Živeti moramo partnerstvo in jasno mora biti, da če želimo te, to doseči, potem moramo razrobiti strukture v socialnem skladu. Bi pravijo, da želijo kontinuiteto, ne želijo, da bi sodelovali drugi akteri, če pa vemo, kaj je dobro za nas. Zelo dobro je, da si v partnerstvu pogledamo, kje so potencijalni akteri, ki bi lahko dali nov zakon Evropskemu socialnemu skladu in doseči eh, dodano vrednost v eh, regijah in v državi. In še vprašanje socialnih eh, kazalnikov. V Nemčiji smo pregledali to, kar smo dobili iz ministrstva kot program. Imamo priložnost za nove podatke. Lahko bi rekli, kakšen je delež dolgotrajno brezposelnih in to ve tudi zvezna vlada, vendar tega ne reče, ampak govori samo o tistem področju, ki je lažje za eh, informiranjem. Vi vemo, <clears throat> da če želimo doseči zaposlenost, potem moramo storiti še več in ponuditi izobraževanje in spremljati ne samo na trgu dela, ampak tudi drugot v običajnem življenju enako velja tudi za eh, revne, ki so zaposleni. Tudi v Nemčiji imamo veliko takšnih, ki delajo, vendar pa ne morejo živeti od zaslužka. In če jih želimo vključiti na trg dela, potem se pojavi beseda minimalna plača treba je pogledati, kako lahko torej izvajamo. In če pogledamo zaposljivost, potem imamo socialne kazalnike, vidimo lahko, kakšno je zadovoljivo, zobna zadovoljivost zadovoljenosti glede zaposlenosti pred ukrepom in po ukrepu. Tako lahko ocenimo, če želimo še naprej podpirati določen ukrep. V Nemčiji smo precej vzadej na tem področju, zelo malo smo storili glede tega. Zaposle, zaposljivost je nekaj, kar smo zapostavljali, zelo malo smo storili za to, da bi ohranili ljudi na trgu dela. In še tretje vprašanje, laboratorij, tukaj bi rad omenil samo en primer. Kot eh, Nemec vem, da moram delati do 67. leta, še več kot 20 let moram delati in to me bremeni. Če pa ne morem več stvari razvijati, potem bi razvijali sodelovanje mladih sta, eh, starejšimi in potem se pri 67. letu zgodi to, da bodo ljudje prej šli v pokoj in živeli z nižjo pokojnino. Vse države se bodo soočale s tem problemom. Če bomo premislili o ukrepih, potem moramo premisliti tudi o tem, kako bi dosegli, da ljudje ohranijo svoje delomesta, tudi ko so starejši. Vendar pa moramo to storiti tako, da ne bo prišlo do završkov na delovnem eh, trgu, trgu dela in da ne bomo imeli prekarnih delovnih mest. To pač moramo storiti. Toliko. Hvala. Hvala za ta sklep. Razumem, da moram dati besedo komisiji, tako da bom upoštevala ta navodila. Komisija, ne vem, kdo je tu iz komisije. Uh, Hvala, sem Adriana Toševa, sem direktorica direktorata za zaposlovanje, ukvarjam se s prihodnimi zakonodajnimi predlogi, sem tudi prisotna pri pogajanjih na svetu. Hvala, ker ste me povabili, danes sem in ker imam to možnost, da lahko poslušam stališča nekaterih upravičencov, tistih, ki so res na terenu in ki uporabljajo sredstva socialnega sklada. Zabeležila sem si jasna sporočila treh kolegov. Glede potrebe potem, da mora Evropski socialni sklad še naprej dajati denar, minimalno, kajti v sedajni gospodarski in socialni situaciji moramo postoriti veliko za državljane Evropske unije. Vsi, ki so videli splošno uredbo glede skupnih določb, tudi v uredbi SF so takšne določbe, tu lahko vidite, da je komisija še naprej zavezna temu, da bo ponujala pristop, ki ne bo diskriminatoren, tako da bi spoštovali glavne načela pri vseh financiranih v Evropski uniji v naslednjem programskem obdobju, tu bi se še posebej osredotočili na ta načela, na dejavnosti, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada. Zabeležili smo si to željo, da bi partnerstva podpirali po vsej Evropski uniji. Ampak poskrbeti moramo tudi za tiste vire, ki so na voljo. To moramo poštevati, seveda. In minimalni delež 25 odstotkov iz socialnih skladov je res minimum. Minimum, da bi to morali predvsej zvišati smo močno zavezani temu, da podpiramo partnerstva vsakeč, ko imamo to možnost in želimo imeti tudi kodeks ravnanja, to naj bi bilo del uredbe o skupnih določbah, tako da bi res imeli skupno lasništvo tega, kar počne Evropski socialni sklad na terenu, zaključevanje vseh, ki so tu zainteresirani za to, pa tudi tistih, ki bi lahko imeli kaj od tega. Glede plačil smo slišali to dobro omembo potrebe potem, da potrebujemo prava plačila, bolj redna plačila za končne upravičence. Lahko vam le rečem, da kar zadeva uredbo v skupnih določbah, da smo predlagali, da se plačila izvršujejo iz komisije državam le potem, ko dobimo plačilo od upravljalnega organa končnemu upravičencu. Torej, te terjatve ali zahtevki končnih upravičencev temu upravljanemu organu morajo biti poslane in plačene, preden mi to poplačamo državi članici. Podpiramo in razumemo to potrebo po jasnih kazalnikih. To bi nam lahko dalo jasno sliko učinka Evropskega socialnega sklada za mlade, za stare. Te skupine so se omenjale, za tiste, ki so revni, za tiste, ki imajo potrebe. Vemo, da imamo v sedanjem programskem obdobju kar nekaj vrzeli glede jasnih kazalnikov, s katerimi bi dobro upravičili prihodnje dejavnosti. Vesela sem, ko slišim, da je SF tudi socialni laboratorij, da je to preizkusni laboratorij, kjer lahko razvijamo prihodnje politike in jih tudi predlagamo. Tako da to potem politiki sprejema v državah članicah. Res menimo, da kar zadeva nekatere socialne inovacije, da imamo tu nekatere poskuse, napore, ki jih podpira Evropski socialni sklad, kar pa privede do pravih političnih sprememb v državah članicah. Pa še en dodatni element, ki podpira naše zaveze glede nediskriminacije, glede tega, da ohranjamo enake priložnosti. Tu gre za uredbo o skupni določbah glede nacionalnih organov enakopravnosti, zato da se ocenjujejo operativni programi glede na skladnost splošnim načelom, ki je del pogodbe in to bi res morali podpirati pri katerem koli financiranju iz evropskega proračuna. Res sem bila navdušena, ko sem slišala to, da je francosko računsko sodišče omenjalo število posredniških organov. V naslednjem programskem obdobju imamo tudi podobne primere v drugih državah. V naslednjem programskem obdobju bomo skušali biti bolj usmerjeni pri delu. Tako da bomo poskrbeli za to, da vedno, ko imamo posredniške organe, da ti niso morebitni upravičenci. To mora biti jasno. Kdo je lahko posrednik in kdo je lahko upravičenec? V sedanjem programskem dobi obstaja zmeda in to je pomešano med upravičenci in med posredniki, kar ustvarja težave za posrednike pri izvajanju sedanjih programov. Hvala lepa. Poslušali in čakali bomo na mnenje odbora. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Smo pri koncu našega dela, ampak gospa poročevalka, verjetno želite na kratko skleniti to razpravo, kajti tolmači ne zapuščajo. Ja, hvala predsedojoča, hvala lepa. Res bi rada v imenu vseh kolegov, poročevalcev v senci in kolegov poslancev rekla, da smo zelo zadovoljni z razvojem Evropskega socialnega sklada. Hvala trem gostom. Ti prispevki so bili zelo zanimivi. Popovdne smo pri tej zadnji obravnavi o ESF ugotovili, da je to tema, ki smo jo že omenjali predsedujoča. Pravkar, ko smo omenjali to potrebo potem, da moramo imeti socialni dialog zato, da bi razvijali ta Evropski socialni sklad in zato, da bi spodbujali projekte. Socialna partnerstva služijo tudi k temu, da spodbujamo te politične cilje preko projektov. Vsi morajo biti na tej ravni, to smo pravkar slišali, to potrebo potem, da potrebujemo smirnice vse življensko usposabljanje in ne moremo nič storiti brez socialnih partnerjev. Drugo, kar bi rada omenila, ki se je pojavilo, To je potreba potem, da je treba uskladiti evropske politike z nacionalnimi in z lokalnimi. Tudi tu vidimo, da če pride do prekinitve te verige delovanja, ne pridemo do rezultatov. In tretje, treba je ponostaviti stvari. Razmišljala sem o pragovih, o pojmu razlikovanja med dosjeji, ko gre za učinkovitost posredniških organizacij in tudi tu vidimo, da imamo na naslednjem operativnem programu kar nekaj napredka. To je kar pomembno in mislim, da moramo poudariti to, kar Evropski socialni sklad lahko omogoči na področju socialnih inovacij, ampak vsi ste rekli, da je ena izmed težav pri učinkovitosti SF danes ta, da je vse manj sredstev v javnosti, zato moramo iti v smeri individualizacije, individualno moramo spremljati stvari, kajti to je težko, kajti včasih ne moramo vedeti, kaj najbolje storiti v tej globalni politiki. Tudi tu vidimo, da lahko napredujemo in mogoče bi lahko tu spodbudili vse partnerje in vse politike. Hvala lepa, predsedujoča, tako hvala za to obravnavo. Ja, Dobro, hvala našim gostom, ker so se oglasili. Se upravičujem, ker nisem poslušala enega gosta. Žal je bilo tako. Kakšna je naslednja stopnja pri tem dosjeju? Imeli bomo razpravo o osnutku jutri 22. in 23. ali 23. in 24. aprila. Bomo govorili o tem na zasedanju. Danes smo zaključili z našim delom, jutri pa se zopet srečamo ob devetih. Lep večer.